Mes chers collègues, bonjour, nous reprenons nos travaux, s'il vous plaît. Drage kolegice in kolege, dober dan, nadaljevali bomo. Danes popovdan bo naš odbor za promet uh, organiziral javno predstavitev o učinku Brexita na uh, pomorski promet. Cilj uh, te predstavitve je, da poslušamo predstavnike eh, pomorskega prometa, prevoznike, eh, predstavnike luk, zato da bi bolje razumeli, kakšna so eventualna eh, tveganja, ki izhajajo iz odhoda Združenega kraljestva. Mi bi radi vedeli, kako podjetja iz tega sektorja opravljajo priprave na eh, Brexit, kaj pomeni odhod Združenega kraljestva eh, za njihovo eh, delo na prevoz potnikov in blaga med Združenim kraljestvom, Irsko in celinsko Evropo. Mi bi radi tudi svedeli, kaj pričakujejo različni akterji iz tega sektorja od pogajalcev eh, Evropske unije in Združenega kraljestva. Eh, ta predstavitev bo potekala v dveh delih. V prvem delu bomo poslušali predstavnike prevoznikov, v drugem delu pa bomo imeli razpravo s predstavniki Luk. Po vsakih predavanjih bomo imeli krok eh, vprašanj in odgovorov s poslanci. Pozdravljam eh, naše goste. Torej, na kratko, eh, pri, pred, boste vi predstavili temo, potem bodo dobili besedo poslanci, ki bodo lahko zastavili vprašanja in Vsak uh, govornik bo imel za svojo predstavitev sedem minut na voljo. Eh, Dobar dan, gospod eh, Martin Dorsman. Vi ste generalni sekretar ESKE, Združenja lastnikov ladi v Evropski skupnosti. Pozdravljam tudi Martina Grifica, ki je direktor Eh, iz eh, Cruise Line International Association. Pozdravljam tudi Sue McKenzie, ki je operativna direktorica in direktorica za poslovno transformacijo eh, pri PO Ferris. Dobrodošli v našem odboru. Da ne bi zgubljali časa, dajem besedo kar Martinu Dorsmanu za sedem minut. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa. Najprej bi se rad eh, zahvalil za to, da ste prevzeli pobudo eh, za to eh, temo, ki je zelo pomembna ne zgolj za prevozni sektor, temveč za celotno verigo od proizvajalca preko prevoznikov do uh, končnih uporabnikov in potrošnikov. Če uh, transport zamuja, bo to vplivalo na celotno varigo. Eh, naj, najprej povem nekaj besed o EXI, o našem združenju. No, da vidimo, ali deluje ta eh, daljinec. Eh, torej, kot rečeno, mi smo združenje 21 nacionalnih združen lastnikov vladi eh, iz eh, držav članic Evropske unije in Norveške. Mi spodbujamo in štitimo interese na tem področju in imamo sedež v Bruslju. Najprej splošnih pripomp. Najprej direktor Rotterdamske luke je pred nekaj dnevi dejal, naj se vlade pripravljajo na najboljšo eh, možnost, mi se bomo pripravili na najslabšo. Eh, to je torej dober odraz eh, tega, kar, povem, kar počne poslovni svet. Veliko negotovosti je in vsi se pripravljajo za najslabši scenarij. Veliko denarja, energije, časa uporabljamo za najslabši scenarij. Glavno vprašanje, ki eh, ga eh, želimo zastaviti pogajalcem, je pripravite trgovinski dogovor, ki bo čim boljši in pripravite ga kar se da hitro, zato da bomo vedeli, kakšna bo situacija po Brexitu. To je najbolj nujno vprašanje v tem trenutku imamo nekaj dolgoročnih ciljev, eh, želimo enake možnosti v Evropi. Eh, Združeno kraljestvo bo zapustilo Evropo in bo eh, lahko eventualno izboljševalo svojo poslovno okolje. Mi pa ne želimo neke hude konkurence. To je velika skrb, potem pa še nekaj pozitivnega. Združeno kraljestvo je bolj ali manj na isti liniji, ko gre za eh, svetovno trgovino, prostotrgovinske sporazume eh, in morda bomo v Združenem kraljestvu imeli zaveznika v svetovni trgovinski organizaciji, v svetovni eh, organizaciji za delo in podobno. Gremo naprej. Tu vidimo tri takojšnje prioritete in sicer nemoten promet eh, po uh, morju, svobodno gibanje potrošnikov, uh, kadrov na obali in potnikov in uh, sta, uh, še naprej uh, dostop do trga. Uh, kar velja tudi za offshore uh, energijo in podobno. Ne vem, ali se bo to zgo bo zgodilo, vendar to je nekaj, kar pač moramo natančno spremljati. Nekaj številk, mislim, da imate vsi vi te številke, če si ogledamo izvoze eh, iz EU v Združeno kraljestvo 365 milijard, eh, iz druge smeri 274 milijard evrov in pogledajmo si, koliko tovornjakov je leta 93 en milijon tovornjakov, 2015 štirje milijoni tovornjakov in Združeno kraljestvo Irska. Eh, 392 tisoč tovornjakov. E, če bi prišlo do inšpekcij, pregledov ob prehodu meje, bodo seveda e, vplivi velikanski. E, torej, sedanja situacija je taka, da imamo odobreno, redno storitev eh, prevoza, eh, torej prevoznik ne kontrolirajo na eh, meji, imamo popolno, ima svobodno gibanje, minimalno administrativno eh, breme. Če bi imeli carinske preglede, bo prišlo do velike eh, spremembe. Eh, eh, nizozemska eh, bi imela 4,2 milijona eh, deklaracij. Eh, eh, In nizozemska je napovedala, da bo eh, zaposlila tisoč eh, carinskih uradnikov dodatno. Eh, nizozemska, Francija, Španija. Eh, eh, eh, Irska so države, ki bodo eh, najbolj pod pritiskom zaradi sprememb. Eh, tu vidite svobodno eh, gibanje pomorščakov, kadrov na obali in potnikov, torej vprašanje potrošnikov, pomorščakov je urejeno, mi priznavamo pomorščake iz eh, Združenega kraljestva, vendar pomembno je, da tudi pomorščaki, ki prihajajo zuna, iz držav zunaj Evropske unije, eh, pa so na ladjah Evropske unije, da se ne bodo soočali s težavami. E, mnoga evropska podjetja imajo tudi iz, svoje izpostave v Združenem kraljestvu e, in upam, da tudi ne bo težko e, zaposlenim tem podjetjem potovati v Združeno kraljestvo, to bi bilo slabo za eh, posel. Se pravi, eh, potovanja eh, iz poslovnih razlogov ne bi smela biti težavna. Že sedaj pravzaprav Združeno kraljestvo kontrolira potne liste, ker pač niso člani Schengna, vendar če bi obremenili razmere na mejah, potem bi bilo hudo. E, torej, sedaj je Združeno kraljestvo del Evropske unije in e, ladje lahko plujejo med vsemi pristanišče Evropske unije, ne glede na zastavo. Če se to spremeni, e, Če bodo uh, lastniki ladi Združenega kraljestva dobili neko prednost, to seveda ni v interesu Evropske unije. Isto velja za offshore eh, sektor. Združeno kraljestvo eh, ima eh, pomembne vire plina in podobno. Tam offshore delujejo tudi mnogi evropski ladjarji in dostop do trga je zelo pomemben. Hvala lepa, to bi bilo vse. Thank you. Merci beaucoup pour votre intervention, monsieur. Ah, hvala lepa za vaš, za vaš prispevek. Zastavili ste eh, dobro izhodišče. Rekli ste, da se je treba eh, pripraviti na najslabši scenarij, vendar mi se želimo izogniti takemu eh, scenariju. Sedaj, gospod Griffith, sedem minut, prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa, da ste nas povabili. Cruise Less Industry Association je. Uh, Združenje, ki je tudi član eh, Evropskega združenja lasnikov vladi in mi prevažamo vsako leto 25 milijonov potnikov za zastopamo uh, eh, 15 uh, eh, podjetij s, kri, uh, s križarkami po celem svetu. Sodelujemo s, po, um, s potovalnimi agencijami in podobno. Ko gre za vprašanje mehkega brexita, ne vemo, kaj bi to pomenilo za naš sektor. E, torej, tako kot kolega pred menoj, eh, lahko rečem, da je vse odprto. E, Križarjenja so najbolj uh, profitabilen sektor uh, v pomorskem prometu in uh, Brexit verjetno ne bo vplival eh, na zmožnost naših ladij, da plujejo med Združenim kraljestvom in EU in obratno. Eh, vse eh, linije pri letalskem prometu potrebujejo licenco, za nas pa so linije odprte. Se pravi, svoboda plovbe se bo nadaljevala. Brexit tudi ne bo vplival na ljudi, ki jih lahko zaposlimo v naši panogi, ne glede na njihovo državljanstvo in kraj prebivanja. Eh, bomo še naprej zaposlovali ljudi z raznih koncev eh, svetu. Eh, težje bo morda za podjetja, ki imajo svoj sedež v Združenem kraljestvu. Mi sedaj delujemo znotraj Evropske unije in tudi zunaj nje. Eh, mi bomo pač eh, nadaljevali z delom kot do sedaj. Seveda obstajajo določene negotovosti in tu potrebujemo vašo pomoč. Mi smo osredotočeni na potnike, mi smo turistična destinacija, e, imigracije nas skrbijo, e, kak, oziroma kako težko bo našim e, potnikom e, iti na izlete, na obalo, e, kako bo to vplivalo na. A, e, a, e, postopke, ali bo pomembno, odkot prihajajo naši potniki in podobno. E, torej, vlada e, Združenega kraljestva je bila jasna. Verjetno ne bodo spremenili eh, načina vstopa za potnike z eh, ladi, vendar carine se bodo spremenile. Eh, In eh, to je že bilo eh, povedano. Gre za obdavčitev eh, blaga ob vstopu v državo in podobno. Se pravi, pobirali bodo carine. Potem, kako je za zavarovanje? Do sedaj smo imeli skupne, skupna zavarovanja, zdravstvena, potniška. Potniki Eh, že eh, organizirajo oziroma rezervirajo potovanja za naslednje leto in mi seveda potrebujemo jasno za to, da bodo lahko oni uživali v počitnicah ali bo kdo potreboval vizume eh, Britanci v EU in obratno, verjetno ne, ker tudi stvari ne bi bilo mogoče tako hitro pripraviti. Pomembno je, da vemo, ali bodo ljudje dobrodošli uh, gospod Verhofstadt uh, je uh, uh, uh, rekel, da Britanci nimajo pravice uh, do počitnic v uh, Evropski uniji, vendar to je morda res, ni pa prijazno. Kako bo potem z, po Brexitu? Uh, nekateri se bodo morda uh, odločili za počitnice druge, mi se bomo pripravili na to naše združenje in tudi potniki eh, potrebujejo ustrezno eh, zavarovanje in upam, da zavarovanje, ki sedaj velja, da bo veljalo tudi po brexitu, naprimer eh, zdravstvena e-kartica, upam, da bo ta še naprej veljavna v Britaniji. Upam, da bomo lahko delovali z enim zavarovanjem. Eh, torej, eh, pomembne so pravice državljanov kot eh, turisti in upam, da boste to upoštevali tudi v naslednji fazi pogajanj. Hvala lepa. Hvala. Kolegica McKenzie, sedem minut. Thank you, madam chairman. Hvala, predsedujoča. Lepo popovdne vam želim. Sem direktorica za železniške storitve in za trajekte. Skrbimo za vsa pristanišča po Evropi in v bistvu porabljamo tehnologijo za to, da bi spremenili uh, naše podjetja in tudi pred Brexitom sem skrbela za to. Smo logistično podjetje, 70 tisoč krat na leto izplujemo med Britanijo, Francijo, Severno Jersko, Jersko nizozemsko in Belgijo. Imamo več kot 20 plovil in na leto imamo več kot 10 milijonov tovora. Imamo tudi povezane vezi med eh, našo plovbo in železnico v Italiji, na Polskem, v Nemčiji, v Italiji in drugi. V Oradeji v Romuniji imamo terminal, tako da je s tem lažje premikanje blaga v Veliko Britanijo po nekdani svilini poti. To podjetje je staro že 180 let. Ko smo pri nas v Britaniji imeli prevoz med Južno Britanijo in Iberijskim polotokom. Sedaj pa je treba razumeti, da imamo celovite storitve v celotni Evropi. Zlasti pri izvozu v Britanijo prevažamo vino žganje, vodo, različne stroje, strojne dele, farmacevske izdelke. Vse to je na naših plovilih, na vlakih, na tovornjakih. Imamo 220 ljudi v Franciji, 160 eh, v Franciji in potem še več 100 v Belgiji in drugije. Pri staniščih, na železnicah in druge imamo seveda povezane storitve, kar je povezano z našim delom. Pri brexitu imamo jasno stališče. Če imamo blago, če imamo potnike med Britanijo in Evropo, bomo še naprej zagotavljali, zagotavljali celovite storitve. Mi smo seveda močno povezani z britansko vlado, z drugimi vladami, druge v Evropi in z našimi sektorskimi partnerji v Združenem kraljestvu Evropske unije. Pogovarjamo se o procesu brexita, trudimo se zato, da bi zmanjšali vpliv brexita na naše delovanje. To je bilo hitro. Hvala. Žal moramo sedaj na razpravo. Pri tem prvem krogu razprave strokovnjakov prosim, da uporabljate metodo ping-ponga. Potem pa bomo šli na drugi krog razprave. Najprej bomo dali besedo koordinatorjem, potem pa vsem članom ki bodo želeli besedo. Koliko minut najprej? Pet minut najprej kolega Van de Kamp, prosim. Hvala, predsedujoča. Tu sem na mesto kolega Markusa Piparja ki je nastrokonjak za brexit, ampak žal ima danes druge zaveze. Tako da imam jaz priložnost, da spregovorimo o tem, kot nizozemski pomorščak, ki se pravzaprav boji vode. Prvo vprašanje imam najprej za kolega Dorsmana, sicer zelo problematično vprašanje. Ali se Evropska komisija zaveda vseh vaših težav? in so praktičnih vidikov v tej situaciji. Takoj morate odgovoriti. Ja, bom odgovoril po nizozemsko. Imeli smo redne obiske ekipe gospoda Barnjeja, ki je obrazložil, kakšna je situacija. No, trudili smo se vzpostaviti dialog, tako da smo imeli tri pogovore s člani ekipe. Ste me razumeli? Pripravljeni so nas poslušati, ampak zelo zadržani so bili glede tega, da bi dali indice o tem, kam moramo iti. Pripravljeni pa so poslušati. Dobro, drugo vprašanje za vas in za gospoda Griffita in gospoda McKenzieja. Edini način reševanja je prehodno obdobje. 31. marca še ne bomo pripravljeni. Tudi prihodnje leto ne. To je iluzija. Gospod Orsman, kaj vi menite o tem prehodnem obdobju? Ali menite, da bi bilo to ustrezno za vas? Koliko časa ne traje to obdobje? Ja, to je zelo problematično vprašanje, kajti nismo povsem prepričani, kakšno bo to prehodno obdobje, kaj bo to prineslo, ali gre za nadaljevanje sedanje situacije ali bo prišlo do prilagoditev. In to je povezano s tem, kar smo že rekli, imamo negotovosti in to je zelo, zelo problematična situacija za poslovno skupnost. Ne vemo, na kaj se pripravljajo. V prehodnem obdobju bi to lahko bilo zelo pomembno, pa vse bo odvisno od prehodnega obdobja, koliko časa bo trajalo. Nekateri so omenjali dve leti, to ne bi bil nek maksimum. To je predvsej kratko obdobje, ampak vse bo odvisno od tega, kam gremo in ali imamo dovolj časa, da bi se izenačili. Hvala, gospod Griffith. S tuji sem se pogovarjal. Tuji je vaš kolega. Treba je zablokirati vozovnice že sedaj za prihodnje leto, ampak ni pravnega okvira za te rezervacije vnaprej. Ja, strinjamo se z vami in eh, ljudje, ko gre za križarjenja, zablokirajo vse že veliko prej. Ne vemo, kaj se bo zgodilo, to natančno spremljamo, imamo tranzicijske procese. Naši potniki gredo v Združeno kraljestvo in imamo zelo strogo carino že sedaj izven Schengna. To se verjetno ne bo spremenilo. Ampak ne vemo še, kaj se drugo se bo spremenilo, zlasti, ko gre za zdravstveno zavarovanje in druga zavarovanja pri teh čezmejnih vidikih. Ne vemo, kako bo s tem. Ja, jasno je, da bi bilo prehodno obdobje korisno. Strinjam se z drugimi, razumeti moramo, v kaj spoh prehajamo. In do takrat bo težko reči, kako dolgo bo to obdobje, ampak mislim, da je tehnologija tu bistvena zato da bi imeli gladek prehod in takoj, ko lahko začnemo delati, na tem bolje bo. Mikrofon, prosim. Ja, gospod Dorsman, ponovno. Kaj pa vaše britanski člani, kaj minijo o tem? Ja, britanski člani minijo, da se vsi strinjamo glede tega, da je pomembno ohranjati sedanje pretoke trgovine in storitev, vsi se strinjajo glede tega. Vse bo odvisno od tega, kaj se zgodi v britanski politiki, tudi ko gre za oblikovanje podjetij in drugega. In vse pravice glede tega. Ampak mi želimo na področju trgovine ohraniti eh, vse, kar je sedaj. Ali lahko vaši kolegi vpliva na britansko vlado? Vprašanje. Odgovor. Vem, da imamo tesne stike z vlado. To je nekaj pozitivnega. Vem, da imamo podjetja, ki upravljajo s trajekti in ta podjetja se redno pogovarjajo z britansko vlado. Kanali so odprti. Sedaj pa imamo tu le še vprašanje, zakaj pravzaprav gre tu? Kakšen pokončni nagovor, kaj bomo imeli na koncu? Veliko slišimo o tem, danes na britanski strani bilo vse že postorjeno zato da bi to bilo tako jasno, kot se le da v tako kratkem času, kot se le da. In lahko gospod Griffith odgovori tudi glede britanskih kolegov. Ja, tesno sodelujemo z britansko zbornico za ladijski promet, da nas slišijo, da spoštuje naše pravice. Mislim, da se sedaj pogovarjamo s pravimi členi vlade. Jaz sem zelo dobri stik z njimi, prepričan sem, da bo to šlo naprej in mislim, da tudi drugi delajo. V istem sektorju gredo po isti poti. Ja, vsem isto. Tesno sodelujemo z britansko vlado, posamično pa tudi preko te zbornice za landijski promet, tako da imamo zelo konstruktivne odnose. Ja. Hvala lepa. Kolegica Anderson, pet minut imate. Hvala. Najprej splošno vprašanje glede zakonodaje, glede nove zakonodaje v splošnem okviru recimo glede nedavnega ukrepa o varnostnih pravilih, glede standardov za potniške ladje, potem imamo tudi druge primere in tudi, ko gre za vzajemno priznavanje kvalifikacij. Mogoče bo to vprašanje za vas najprej, ali pa skrbi, kako bo to delovalo po Brexitu, glede uredbe. Sicer razumem, da imamo mednarodna pravila, ampak nekateri zakonodajni akti so zelo specifični, to so se sprejeli in ni jasno, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Ja, to je prav gotovo pomembno. Omenjate mednarodno uredbo, torej gre za mednarodni akt o varnosti in okolju. Če bi Evropska unija morala dodajati k temu Da bi imeli evropsko zakonodajo, ki ne bi veljala za Združeno kraljestvo, je to prav gotovo tema, ki jo moramo preučiti, kajti to bi lahko vplivalo na konkurenčni položaj evropskih imetnikov v Landiji. To sem tudi omenjal prej v svojem govoru. Imamo regulativni okvir, ki bo pomembna tema za nas. Treba bo preučiti, kako se bo to razvijalo. Ja, vse naše ladje v Evropski uniji sledijo evropski zakonodaji v bližnji prihodnosti bo še vedno tako, če potujejo v Združeno kraljestvo izven EU ali ne. Ampak, ko to postane bolj problematično v prihodnosti, moramo preučiti, kako bo s tem. No, kot sem že rekla, mi delujemo v številnih državah, sprijemali bomo še naprej vsa pravila glede delovanja Evropske unije. Hvala. In potem drugo vprašanje o inputu Evropske unije o financiranju inovacij in drugega goriva, glede naložb, infrastrukture in drugega, na kar se zanašate, ali vas to skrbi, da ko bomo zapustili Evropsko unijo, bomo izgubili veliko strokovnega znanja na tem področju, veliko inputov. Gospodu Dorsmana predvsem sprašujemo o tem, mogoče to naslavljam tudi na kolegico McKenzie. Ali lahko pojasnite vprašanje, izguba evropskih finančnih sredstev v tem kontekstu je pomembna, zlasti, ko gre za dostop do finančnih sredstev v vseh evropskih državah. To je zelo pomembno za razvoj nove goril, ko gre za dostop do infrastruktur, ko gre za gradnjo novih infrastruktur, vse, kar je pomembno za vaše delovanje Združeno kraljestvo. Vi ste destinacija za vaše delovanje, ali tu ni nobenih težav glede naložb prihodnosti. Kajti sedaj bomo prepuščeni sami sebi. Ja, pa... ja, ampak razmišljal sem tudi o tem, da ko bo Združeno kraljestvo odšlo, bomo imeli kar nekaj primankljaja. Kako to rešiti? Ali bo to pomenilo, da bo denar na voljo za TNT na voljo tudi za evropske države, tudi za programe raziskav, kot ste rekli? Pri ladijska prometu je vse več okoljskih izzivov. V sektorju vidimo voljo, da bi ozelenili naše flote, ampak potrebujemo podporo pri raziskavah in razvoju. Potrebujemo evropski denar, ki je zelo pomemben za nas, kajti industrija se še vedno sooča s hudimi gospodarskimi časi. Imetniki ladi nimajo eh, žepa v polni denarja za te raziskave. Potrebujemo pomoč. Torej, proračunske posledice tega da bo Združeno kraljestvo zapustilo Evropsko unijo, bi lahko odrazilo vse to. Za infrastrukturo je to seveda zelo pomembno. Imamo velike izzive. Recimo, da imamo na voljo tudi naravni zemljski plin v pristaniščih posod v Evropi, vključno Združeno kraljestvo. In vse manj bo finančnih sredstev za to in to bo vplivalo na možnosti za to, da bi pomorska industrija ozelenila flote z rabo mm, zemljskega plina. Kolegica McKenzie, zadnje vprašanje za vas drugačno. Komisija je menda rekla, in sicer prejšnji mesec, da pomorščaki ne bodo uporabljali britanskih certifikatov za delo na drugih plovilih. Ne, no, če se tega zavedate, to je bilo v medijih. Seveda smo zelo zaskrbljeni, ker vse, kar zadeva kadre, pomorščake, je tu treba ščititi dobre prakse. Ne želimo imeti še več težav, imamo dobro usposobljeno delovno silo. Bi to pokomentirali? Ja, zakonodaja se sprejema v parlamentu, v državah članicah in potem moramo videti, kako bo to vplivalo naša podjetja, ampak začeti moramo s vsemi narodnostmi, s vsemi državljani, ki delajo na naših plovilih in drugih plovilih, tu ne vidimo težav. Ne vem, če bi bil to odgovor. Britanski pomorščaki, kako bo z njimi? ali bodo lahko delali na evropskih plovilih, ki plujejo pod evropsko zastavo. Bojim se, da ne poznam odgovor na to vprašanje, nisem strokovnjakinja, lahko pa se pozanimam in vam sporočim, kak je odgovor. Hvala lepa. Gremo naprej. Kolegica Foster, vi imate sedem minut. Hvala. Opravičujem se, ker sem zamudila prvi govor. Vedno imamo istočasne sestanke tu. Zelo na kratko, Gifr Hofstad je omenil, kar meni večina. Tu imamo zelo dobre odnose. To je zelo produktiven odbor. Osebno lahko rečem, da sodelujem z Britansko zbornico in s pomorskim industrijo v Združenem kraljestvu, tu sem že veliko eh, let in srečala sem se tudi s vsemi temi predstavniki. Ampak vprašanje imam za Maršo in za druge goste. Videli smo načrte, da bi skušali oblikovati in da bi vplivali na prihodnost po Brexitu te industrije. Tu vidimo tudi, kakšna je vizija. Treba podpirati rast. Tu imamo 111 tisoč delovnih mest imamo 15 milijard funtov prispevkov Združeno kraljestvo, naše gospodarstvo. Pak, kakšno vizijo vi vidite? Državni sekretar, kakšno politiko naj bi zauzel? Na kratko, kaj vi, kaj mi menite o tem? No, vse, kar omejuje naše zmožnosti gladkega poslovanja v Združenem kraljestvu, je pomembno. Recimo, tu imamo tudi nadzor migracij, tu vidimo recimo nevarnosti pri plovilih. Mi smo globalni biznis, in želimo iste pogoje povsod. To želimo videti. Hvala. Potem pa še za maršo. Raba tehnologije, da bi poskrbeli za preverbe, da se to dogaja v pristaniščih, pa tudi drugi, tako da imamo dober pravoz blaga in ljudi preko pristanišč. Tako je bilo tudi pred Brexitom sicer, ampak mislim, da je sedaj to še bolj pomembno, da uporabljamo tehnologije, ki obstajajo, sisteme, ki obstajajo. Zaenkrat imamo carinjenje ne evropskega blaga, ampak treba videti, kako to uporabiti tako, da bomo imeli gladko potovanje, brez stren. Hvala. Glede naslednje točke, ponovno za oba gosta. Nekateri prevozniki tu vidijo priložnosti, da bi imeli boljše trgovinske sporozume, mogoče bolj dvostranskega značaja, da bi širili dvostranske dogovore, ki jih imamo tudi ko govorimo o Aziji, oceanskem delu ZDA, tako ali tako imamo tu tesne trgovinske vezi. Ampak tudi ko gre za Avstralijo in Novo Zelandijo, jaz sem te delegacije, tudi ameriške delegacije, sem. Vsi so zelo zadovoljni, ker obravnavamo do stranske dogovore o trgovini, to se bo zgodilo na določeni stopni. Ali menite, da bomo imeli dodatne priložnosti v Združenem kraljestvu, potem, ko bomo odšli po brexitu? Ja, kar zadeva PNR trajekte, imamo operacije v Evropi. Ne gledamo mm, na to tako, da bi se širili Avstralijo in Novo Zelandijo. Martin naj odgovori na to. Martin in Martin, jaz se vračam. Martin in Marta, ja. Ja, mi v križarkah gledamo seveda globalno področje za, križa, za križarjenje, sta Avstralija in Nova Zelandija zelo pomembna. Vse več ljudi, ki potujejo tja in od tam. To je nekaj, na kar se bomo v prihodnosti osredotočali, vsekakor. Spomnim se, da smo imeli nekaj izjav v tisku glede tega, da bi imeli veliko dobrega, če bi imeli prostotrgovinski sporozume z Združenim kraljestvom in drugimi državami. Ali bi s tem nadoknadili izgubo, če bi prišlo do izgube za trgovino med EU in Združenim kraljestvom. V medijih sem prebral, da je tu kar nekaj dvomov glede tega, če bi bili dobički večji kot izguba, če bi to sploh lahko nadoknadili. Kolikor vem, v medijih vidimo članke, da bi končni rezultat lahko še vedno bil negativen, kljub pogajanjem o različnih prostotrgovinskih sporazumih. Toliko. To lahko povem o tem. Hvala za to naj se odzovem na te besede, še nekaj sekund imam. Jaz sem zelo optimistična, vidim zelo malo sprememb po brexitu, zlasti pri evropskih partnerjih, kljub temu, da bo to kar nekaj izzival, to bodo tehnična vprašanja in eh, to bomo morali preseči. Torej, jaz menim, da je kozarec na pol poln, vedno moramo biti pozitivni, mislim, da bomo zelo dobri stiki z našimi prijatelji in sosedi tu. Hvala lepa, ker ste danes prišli v imenu IKR skupine. Hvala. Hvala, kolegica Foster. Kolegica Meissner, pet minut imate. Ägypten. Auch vielen Dank an alle, die hier berichtet haben. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Hvala lepa tudi vsem, ki ste tu uh, poročali. Navezujem se na Jackie Foster, ki je bila zelo optimistična. Tudi jaz sem zelo uh, optimistična in želela bi si, da se bo to zgodilo, kot nekateri pravite. Vendar bojim se, da se to ne bo zgodilo. Uh, bolj sem na strani Lucy Anderson. Uh, res je tako, da ste uh, rekli. Uh, Nekateri so se sklicovali na dobre pogovore z Londonom, z britansko eh, vlado. Gospod Ortman, vi ste tudi rekli večkrat v Bruslu, kaj si želite. Poslušali so vas in ničesar niso pa obljubili. To je največji problem. Eh, treba je gledati tudi na negativne stvari in se vprašati, kakšne so konsekvence. Eh, in PNO gre v, skozi rokavski zaliv. Eh, obstaja eh, pogodba iz Tokeja iz 2003 med eh, Anglijo in Francijo glede carinskih postopkov, ki ne bi bili preprosti. Slišala sem, da je treba pravzaprav tu sprejeti novo pogodbo o vstopu. Kaj ste vi slišali glede odnosov Združeno kraljestvo EU? Um, I've heard, I've heard Slišala sem nekaj o tem. Jasno je, da gre tu za francosko in britansko vlado, ki morata najti rešitve glede revidiranja. In potem bomo skušali minimizirati učinek za naše delovanje. Ja? Dobro. Ja, če bi vse ostalo tako, kot je, bi to za vaš posel bilo dobro, ampak bojim se, da temu ne bo tako. Obstaja meja, ki teče čez uh, Rokavski uh, preliv, eh, tako da to bo treba rešiti. No, uh, prav tako bodo enaki predpisi glede varnosti in okolja, vsaj ukolikor bo Evropska unija pristojna za to. No, kar se pa tiče recimo delojemalcev, rekli ste, da bi si želeli, da bi tudi delojemalci, uh, torej seafarers, uh, um, še naprej imeli enake pogoje. Ampak, če kvalifikacija Evropske unije več ne bo veljala za britanske mornarje, ali se vam zdi, da bo to imelo potem negativne posledice in če ja, kaj bi to pomenilo za vaš posel? Ja, Dorsman. Ehm. Kolega Dorsman. Ja, hvala za ta vprašanja glede kvalifikacij imamo globalne pogodbe, tam so določeni delovni pogoji za vse pomrščake po svetu, torej gre za mednarodna pravila in to bo še naprej veljalo. Poklicne kvalifikacije so seveda zelo pomembne. Če države članice priznavajo kvalifikacije, medsebojno. No, kot sem rekel, nas to skrbi. Recimo imamo britanske pomorščake, ki delajo na plovilih, ki plujejo pod zastavo nizozemske in radi bi, da to obstane še naprej. In obratno, to je treba urediti vsekakor. Imamo mednarodne certifikate, za kvalifikacije pomorščakov in na tej podlagi Evropska unija lahko prizna kvalifikacije pomorščakov. To je treba formalno urediti tudi za Združno kraljestvo, to je jasno. Potem to vprašanje, kako je s strogimi pogoji, ali naj imamo tudi to, ne, mislim, da ne. Mislim, da to ni v interesu nikogar, da bi imeli stroge pogoje tu. No, uh, rekli ste frictionless traffic uh, by sea, uh, torej uh, promet brez trenja po pomorskih poteh. Kje, se, kje je obstajalo bojazni, da temu ne bi bilo tako? Ja, te negotovosti sem že omenjal. Kaj se bo spremenilo, če se bo kaj spremenilo? ali bomo imeli nadzor, ali bomo imeli veterinarski nadzor, zdravstveni nadzor. Kaj se bo zgodilo? Na nizozemskem imamo recimo 35 podjetij in treba bo pri vseh uložiti izjavo glede tovora. Kako potem s tem, kako bomo šli na nov sistem? Ali bomo potrebovali nove pogoje? To bo treba rešiti, vse bo odvisno od tega, kakšen bo dogovor. Merci beaucoup, madame. Hvala lepa, kolegica Meissner. Kolegica Vi, želite besedo? Ne. Kolega Kistelo, pet minut, ne želite besede. Dobro. Kolega Riki? Dovolite. Prosim, tri minute imate. Ja, ne potrebujem treh minut, gospa predsedojoča. Zelo enostavno vprašanje imam za vse tri goste kakšne so prednosti za Združeno kraljestvo zaradi brexita, po vašem mnenju? Hvala lepa za to vprašanje. Kakšne so prednosti za Združeno kraljestvo? Kaj bo prinesel brexit? No, na to lahko odgovorim le iz vidika ladijska industrija. Bojim se, da se moram ponovno ponoviti. Ja, vse bo odvisno od tega, kakšen bo dokončni trgovinski sporazum, vse bo odvisno od tega, kaj bo sprejeto, kako bo to oblikovano. Če bomo ostali blizu sedanje situacije, saj ne bo slabih vidikov, ampak ekipa Brnjeja. kaže, da se bodo stvari spremenile. Mislim, da ne bodo pozitivne. Tudi Združeno kraljestvo te spremembe menda ne bodo pozitivne, glede na to, kar slišimo iz te ekipe. Dobivamo signale in smo zelo, zelo zaskrbljeni. Mogoče vidimo le politične signale iz komisije, ampak to so še vedno signali, ki jih slišimo in zdi se, da se bo vse predvsej spremenilo in zdi se, da bo Združeno kraljestvo v slabši situaciji kot sedaj. In eh, treba bo reševati te težave industriji. Ne, ampak, gospod Rigi, kot vidite, potrebujete več kot eno minuto. Ja, ne. Vztrajaj na tem, kakšne so prednosti. Slišim, slišim tesnobe, slišim bojazni, ampak ali vidite, tudi kakšen dostop do kakšnih prednosti ali bo Brexit prinesel tudi kaj dobrega za Združeno kraljestvo, po vašem mnenju? Um, als, ja, kijk. Ja, kaj se lahko zgodi in to sem že omenil. Če. Združeno kraljestvo ponudi boljše pogoje za oblikovanje podjetij, potem bomo tu imeli konkurenco z Evropsko unijo. Mogoče bodo nekateri metniki ladi potem raje šli v Združeno kraljestvo, če bo tam bolje imeti sedež podjetja. To seveda skrbi Evropsko unijo. Treba paziti na to, da imamo iste pogoje, da ne bodo boljši pogoji tam, v Britaniji mogoče bo lahko Združeno kraljestvo ponudilo kaj bolj privlačnega kot pa evropske države. Ja, iz vidika križarjenja, glede podajanja počitnic, mi smo drugi največji trg v Evropi, imamo le 4 odstotke prebivalstva, ki gre na križarjenje, veliko rasti imamo, to se bo nadaljevalo, če bodo naše ladje delovale, če lahko ponujamo, prodajamo počitnice ljudem, ki želijo potovati. Za nas je to isto kot prej, za nas ne bo sprememb. Ja, iz vidika trajektov, če govorimo bolj o spremembah, mislim, da je to bolj priložno spremeniti naše poslovanje, da izkoristimo tehnologijo. Mogoče bomo to storili hitreje, kot bi to storili, če ne bi bilo brexita. Merci beaucoup. Hvala lepa. Kolegica Klun, tri minute imate. Hvala. Hvala lepa, predsedujoča. Hvala vsem trem govorcem za te predstavitve. Posem razumem, da je to zelo težko tudi, če ni gotovosti, ne vemo, kako bo s tem. Vemo, da je britanska vlada rekla, da ne bo več v notnem trgu, tudi ne carinski uniji, ampak mili naj bi imeli nek prostotrgovinski sporozum. Kolegica McKenzie, vi ste omenjali tehnologijo večkrat, to bo zelo pomembno področje. Kolega Dorsman, vi ste omenjali eh, delovanje na morju brez frikcij, brez tren. Ali menite, da lahko tehnologija prinese frikcije, po vašem mnenju? Poznate trenje? Posem se strinjam s pripombami kolegice. Tehnologija je lahko zelo pomembna pri obravnavi zahtev, če bodo kakšne dodatne zahteve tu za potnike. To je ista situacija. Sedaj potujemo v Kanado če ste potnik, morate izpolniti nek obrazec in to pošljete in potem je vse lahko v redu. Torej, tehnologija je tu lahko zelo pomembna. Ja, posem se strinjam. Ja, posem se strinjam s tem, če si pogledamo, kaj se je zgodilo v letalski industriji z rabo tehnologije v zadnjih letih, je tu pomorska industrija zadaj. Kot sem rekla, je to velika priložnost za nas, da preučimo nove tehnologije te so tehnologije, ki že obstajajo in se že uporabljajo, da to res izrabimo maksimalno, da lahko vse po našem mnenju izboljšamo izkušnje eh, potrošnikov, ne glede na vse drugo, ampak seveda eh, bo Brexit eh, to pospešil. Dobro, gospod Orsman, mislim, da sem med drugim prebrala v vaših prispevkih, da ni enotnega trga za pomorski promet. To drži? Ali imamo različna pravila, različne zahteve? Mogoče to niso evropska pravila, ampak imamo zahteve v različnih pristaniščih po Evropi. To drži. Ali je to povezano z Brexitom? Je to pomembno za pomorski promet? Mislim, da tu omenjate sedanjo situacijo glede ladi, glede formalnosti o poročanju organom o čem je treba poročati v pristaniščih, če želite vstopiti v pristanišče. Res je, zaenkrat to pomeni velike izzive za posadko na krovu ladje, če plavilo vstopi v evropsko ozemlje. In upamo, da bo Evropska komisija hitro predstavila kak predlog, tako kot se bo dalo. In da bo Evropski parlament to hitro proči, da bo izboljšal situacijo. Ampak seveda mora tehnologija to reševati. Ampak eh, tehnologija to posem podpira, ampak seveda imamo tukaj nekaj vprašanj, zlasti za majhne imetnike ladi, za majhna podjetja, ki morajo pisati te izjave o tovoru. To je veliko stroško, to pomeni tudi veliko zaposlenih. Ja, ja tehnologija pomeni, ampak to prinaša stroške. Ja, to razumem, ampak želela sem vprašati o tem. Pomembno je, da to uredimo v Evropski uniji, lahko veliko storimo, da so pristanišča bolj učinkovita da je vse lažje tudi pri plovbi. Mislim, da je to jasno. Čas je potekal, gospod Griffin. Upam in vem, da imamo potnike, turiste iz Združenega kraljestva, ki bodo vedno dobrodošli v Evropski uniji. Dobrodošli bodo pri nas. Na Jurskem so dobrodošli, so prvi obiskovalci. Torej, smo popularni za Britance. Dobro, hvala. Hvala, gospa Kljun. Gospod Kistelov, ponovno ste z nami tu. Besedo dobite, tri minute imate, prosim. Uh, Hvala, gospa predsedujoča. Ali lahko panel pove, kaj o tem, če bo panel dobil kakšno korist od eh, Brexita? Nekdo je spraševal o tem in zdi se, da je panel v glavne omenil, da ne. Zato, ker britanska vlada nima namena ostati v carinski uniji ali pa v Evropski uniji in seveda bo to negativno vplivalo na prevoz, ladijski prevoz blaga. No, ampak naj obrnem to vprašanje Kako se vam zdi, da bo 27-terica v Evropski uniji imela koristi od britanskega odhoda, če bo seveda imela koristi? Mislim, da to ponuja priložnost o tem, da razmislimo, kako se skupaj deluje, kako lahko sodelujemo v prihodnosti. Uh, Eh, obe strani bosta morale na novo izpogajati svoj odnos in če bomo pri tem konstruktivni in pogumni, bomo vsi imeli koristi od tega. Hvala, gospod Taylor. Ja, torej, vi ste pravzaprav že govorili, jaz se bom pisala in si dajem besedo. Gospod Orsman, rekli ste, da se je treba pripraviti na najhujše, da ne bo dogovora. trgovci bodo morali dvakrat eh, plačevati eh, carino ob vstopu eh, e, v EU. Ali ste pripravljeni tudi na to? To je moje vprašanje. Ja, als, als, als er geen akkoord komt, dan gaan de regels gelden van de WTO, World Trade Organization. No, jasno je, da bo do potem tukaj obveljala pravica STO-ja. prišlo bo torej do pomembnih sprememb. Prav gotovo bo situacija drugačna, kot je danes. Seveda pa je vse skupaj odvisno od končnega dogovora. I mean, before, and... Naše stališče je jasno, vedno bo blago in ljudje potovali med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom. In mi bomo si vedno prizadevali za najboljše storitve, seveda ob podpori tehnologije. Ok. Me, me, merci. Moj, moj vodri... Dobro, hvala. Rada bi razumela drugo vprašanje. Rada bi razumela, kako bi lahko Brexit spremenil privlačnost nekaterih komercialnih linij. Ne obrazložim. Dobro vemo, da imamo velika mednarodna pristanišča v Veliki Britaniji. Tam imamo uvoz in izvoz. In to so pristanišča vstopa in to je vstop blaga na evropski trg. Ali je to vedno zanimivo, če recimo tu dodamo še kaj tretjega. In evropska pristanišča, ne vem, v Rotterdamu, Amsterdamu, v Zebruge ali druge, ali tam pristanišča lahko potrdijo, da bodo v prihodnosti lahko uvažala te dejavnosti. Ali ste predvideli tudi, kako bo s tem, s temi pristanišči? We hebben geen, uh, nog geen echte studie gedaan naar verschuiving. Ja, tukaj še nismo pripravili konkretnih uh, študij. seveda bi lahko prišlo tudi do. večjega odprtja do drugih pristanišč. Poglejte si recimo primer Kitajske, tukaj si prizadevajo za obnovo svilnate poti, potem morda bo se več prometa usmerilo tudi v Rotterdam in pa druga pristanišča. Prav gotovo bo tukaj prišlo do sprememb. No, eh, seveda pa je končno vprašanje tudi to, kako bo izgledala meja. Meja seveda vedno predstavlja mm, oviro za trgovino in podjetja bodo mm, morala razmisliti o tem, kako se temu najbolje prilagoditi, morda bodo tudi preusmerila svoje tokove oziroma poteke trgovalnih poti. Eh, potem na vse skupaj bo. Um, vplival tudi sistem ETS. Če se bo kdo želel v Evropski uniji temu izogniti, potem bo morda Združeno kraljestvo kar naenkrat postalo atraktivno. E, morda se bo Kitajska ali pa kakšna druga država usmirila prej v Združeno kraljestvo, potem bodo naprej iz Združenega kraljestva prelagali blago v Evropsko unijo. Se pravi, marsikaj bo lahko vplivalo na trgovinske tokove iz in v Evropsko unijo ti tokovi bi se lahko prihodnje tudi nekoliko spremenili. In to je seveda pomembno. Um, Hvala. No, žoden. Zelo na hitro. Kolegica Anderson in za konec še kolega Van Nekom. Um, ja, strinjam se s tem, kar je povedal gospod Rike. Ko gre za razvoj Eh, podjetij. Videli smo že izgubo številnih pomembnih eh, poti, recimo med eh, Združenim kraljestvom in Skandinavijo. Bojim se, da tudi nadaljne rute ne bodo razvite. Uh, zaradi negotovosti. To je sicer lahko dobro za Irsko, ampak vidimo, da obstaja nova pot med Korkom in Španijo, ki se izogne Združenem kraljestvu. Uh, Ali se vam ne zdi, da bi se lahko zgodilo, da bi v vašem poslu se skušali preprosto izogniti Združenem kraljestvu, če je to seveda možno? Er ja, to se navezuje na to, o čemer sem govoril prej. Seveda se bo industrija skušala prilagoditi in morda bo to izogibanje Združenem kraljestvu ena izmed posledic. Ja, videti bomo morali, kako se bo pač industrija odzvala in kakšne bodo najboljše poslovne rešitve za njih. Sorry, apologies. Yep. We as a company are always looking. Mi si vedno, um, vedno preučujemo možnosti novih uh, poti, novih rut in to se seveda Brexit ne bo spremenil. Ja, uh, kar se tiče nas, pa uh, gre predvsem za pomen destinacij. Uh, gre predvsem za um, to, odkam bodo želili, želeli ljudje uh, potovati in mi bomo seveda vedno iskali poti tja. Gospod Vantelkamp. Ehm, mevrouw de voorzitter, ik dank uh, alle Gospa predsedujoča, zahvaljujem se vsem uh, sodelujočim v imenu Markusa Piperja. Imam vprašanje. V, gospodu, eh, v predsveti gospoda Dorsmana sem slišal besedico offshore. Ali lahko kaj več poveste o tem? Tukaj govorimo o kontinentalnih poteh. No, zanima pa me, ali pričakujete tu kakšne probleme, kakšne ovire, zakaj ste govorili o offshore? Ja, gre za vprašanje dostopa do trga. Pri ladijski industriji ne gre samo za prevoz, gre za to, da smo mi tudi ponudniki storitev v primeru ekstrakcije plina in pa nafte. Številna plovila so torej uh, zadolžena za uh, takšne storitve, torej prenašajo ljudi na uh, offshore ploščadi. Uh, prenašajo plin in pa nafto in tako naprej. No, uh, naftne ploščadi imamo že dolgo, sedaj pa imamo tudi nove aktivnosti, ki so povezane z obnovljivimi viri energije. In tukaj gre predvsem za vprašanje dostopnosti. Podjetja Evropske unije imajo trenutno dostop do kontinentalnega dela. Seveda ne želimo, da bi se to spremenilo, ne želimo, da bi Združeno kraljestvo začelo postavljati zahteve, eh, ki so na um, kontinentalni plošči britanskega um, otočja, da bi morali potem te ladje potovati pod britansko zastavo ali pa kaj podobnega. Ehm, torej ne želimo, da bi se to ponovilo v primeru Združenega kraljestva. Boku. Hvala lepa za ta prvi panel. Mislim, da lahko zaploskamo gospodu Dorsmanu, Griffithu in kolegici McKenzie. Hvala lepa. Hvala, da ste osvetlili vaše delo, kaj ti res potreba delati na tem, treba poiskati rešitve. Vsi se vendarle strinjate, gledite volje, da imamo prehodno obdobje. To potrebujemo. Potrebujemo prehodno obdobje za prilagajanje na nova pravila. Ampak vsi trije se strinjate glede tega, ne moremo kar tako čez noč to spremeniti, pustite nam tranzicijsko obdobje, pravite. To smo slišali, no sedaj pa bomo videli, kako bo s pogajanji, zlasti v pomorskem sektorju, lahko računate na naš odbor, kajti vedno bodo tu odprta vrata za to razpravo. Takoj pa vabim na govorniški odr drugi panel. Prosim, strokovnjaki. Allez, nous continuons. Je... Nadaljujemo. Kolega Joaquin Coens. Kolega O'Reilly. Prosim, da pridete sem. In kolega Linkton. Prosim, da se mi pridružite tu na govorniškem odru. Thank you. Merci beaucoup, mes hvala vsem trem govorcem, hvala, da ste sprejeli naše vabilo. Sedaj pa gremo na drugi vidi, gremo na pristanišča. Začeli bomo z belgijskim predstavnikom, ko smo vendarle v Belgiji. Kolega Kovans, hvala, da ste sprejeli naše vabilo. Vi ste izvršni direktor pristanišča v Zebruge in predstavili boste ta ista vprašanja, kakšne bodo posledice brexita, zlasti glede na to, kar vi vidite v praksi in v vašem pristanišču. Sedem minut imate, tako kot vsi drugi, potem pa bomo to obravnavali z drugimi kolegi. Prosim, kolega Kojns. Hvala, predsedujoča. Vesel sem, ker sem tu. Hvala lepa za vaše za vaše povabilo. Um, ja, mm, v Belgiji imamo dolgo tradicijo um, trgovine po plovnih poteh. Imeli smo recimo že. Um, So, Brexit, believe... Poti Hanza uh, v zgodovini uh, In eh, to je postalo, to je ostalo pomembno skozi vso zgodovino in tudi danes. Pripričani smo, da bomo tudi v prihodnje imeli uh, trgovino z eh, Združenim kraljestvom. Mi prenašamo blago iz vse Evrope z kontejnerji, z vlaki, z ladjami. Uh, iz Zebrugeja v uh, Združeno kraljestvo, v Skandinavijo in tako naprej. Za nas je trg eh, Združenega kraljestva izredno pomemben. 46 odstotkov naše trgovine je povezane z Združenim kraljestvom zaradi naše geografske pozicije. Pomembno pa je tudi to, da ne prinašamo samo blago iz naše regije, ampak iz celotnega evropskega kontinenta, tudi medkontinentalni kargo v Združeno kraljestvo. Če si ogledate regijo in pa proizvode, s katerimi trgujemo, gre predvsem za izdelke, ki so izdelani v severni Franciji, v Belgiji, torej gre za proizvode, ki so izdelani v tej regiji, gre za živilsko industrijo, eh, avtomobilsko industrijo, farmacijsko industrijo, eh, tekstilno industrijo, vse to izvažamo v Združeno kraljestvo. Um, ehm, 77 odstotkov naših izdelkov um, izvažamo. 53 vlakov na teden imamo recimo iz Ladje, v, iz Italije, prihajajo v Zebruge, potem izvažajo blago v Združeno kraljestvo, se otočamo se na zgodovinske povezave, trgujemo pa tudi iz severne Francije in tako naprej. Se pravi, imamo zelo prilagojen način eh, tovora, eh, prilagajamo se posameznim destinacijam, ki so čim bliže naši proizvodni. S tem je povezanih več kot 5000 delovnih mest, 500 milijonov evrov znašana obseg naše trgovine. Pomembno ni pristanišče, pomembna je industrija in pa proizvodi, ki jih izvažamo iz Evrope. Imamo 70 storitev na teden. Gre za prilagojene storitve, proizvodi proizvode spravimo v pristanišče, tam imamo skladišče, več kot 4000 ljudi deluje v teh eh, skladiščih, potem naslednji dan so ti izdelki lahko že v Londonu, Manchesteru ali pa Glasgowu, kjerkoli že morajo biti. Seveda mora ta eh, prevoz potekati hitro in učinkovito, predvsem, če gre za proizvode, pri katerih je časovni rok pomemben, recimo za živilske proizvode. Potem pomemben je tudi avtomobilski sektor. V Evropski uniji smo vodilni, 8 milijonov evrov prenešemo iz Francije, Nemčije v Združeno kraljestvo, pa tudi iz bolj oddaljenih regij, kot so recimo Mehiko in tako naprej. 8 milijonov evrov, približno 1 milijon uh, avtomobilov, 70 odstotkov je izvoza. 30 odstotkov tudi uvažamo, torej tudi za Združeno kraljestvo je ta trgovina zelo pomembna. To kaže tudi na to, da je veliko teh proizvodov v tranzitu. To je pomembno za nas, to bo pomembno v obdobju po Brexitu, da bomo torej še vedno imeli tranzitne proizvode od podjetij, kot je recimo Toyota, ki ima podjetje v naših pristaniščih, Eh, ne gre samo za proizvode iz Valencien, torej iz severne Francije, ampak gre tudi za proizvode iz uh, Južne Afrike, Turčije in tako naprej. Svesta promet poteka preko naših pristanišč. Zato so ta zelo pomembna. No, uh, kar se tiče Brexita, mi si še vedno želimo trgovinskega dogovora. Uh, Že danes uh, obstajajo težave zaradi uh, odnosa med evrom in funtom. Močnejši kot je evro, bolj to vpliva na naš izvoz in večja konkurenčnost z tretjimi državami, recimo s Turčijo na področju tekstilne industrije. Če bi k temu morali dodati še zahteve STO-ja, potem je tu lahko desetostotna sprememba za recimo pomarančni sok, 35 za čokolado in tako naprej. Vse to je pomembno. Temu se moramo skušati izogniti. Država kot je Belgija bi plačala 1,6 eh, milijarde evrov za te trošarine. Seveda bi dobili nekaj trošarin, ampak manj kot bi jih morali plačati. En od 40 odstotkov v Flandriji je povezan z trgovino za Združenim kraljestvom. Če bi prišlo do hard brexita bi belgijsko gospodarstvo izgubilo 42 tisoč eh, delovnih mest. Kako se lahko na to pripravimo, kaj počnemo? Osredotočili se bomo na carinske deklaracije, Ve, tukaj bo prišlo do velikega porasta. 47 odstotkov izvozne deklaracije, 40 odstotkov uvozne deklaracije. Ehm, vzpostavljamo digitalni sistem Eric Seaport, zato da bi povezali vse s tem eh, povezane podatke. Pri tem je treba vključiti vse udeležene strani. tako belgijsko stran, kako tudi britansko stran. Pomembno je, da se pogajamo tudi s pristanišči na drugi strani. No in pa na koncu bi želel povdariti še to, da moramo imeti jasno prehodno obdobje. Lahko dodamo dve ali pa tri leta, ampak treba je zagotoviti kontinuiteto. Mm. Danes imamo samo eno spremembo v tranziciji in dobro bi bilo, če bi to ostalo tako tudi po pogajanju. Eh, seveda je nujno, da dobimo čim več jasnosti o prehodnem obdobju in da dobimo obsežen trgovinski sporozum, ki bo ohranil prosto gibanje blaga. In pomembno je to tudi za mednarodne proizvode, ki uh, so v tranzitu med Evropsko unijo in pa Združenim kraljestvom. Prav tako pa bi si želeli, da bi eh, lahko kar najhitreje uh, začeli s pripravami na terenu, ne pa da čakamo šele eh, do konca pogajanj, zato da bi se lahko prilagodili na prihodni odnos. Eh, no, eh, mi bi si želeli, da bi vse evropske države zauzele podobno stališče, tako da bi imeli vsi enako izhodišče, želimo se izogniti bilateralnim sporazumom. Uh no, pri tem eh, vsem skupaj bo pomembna tudi neposredna trgovina z Irsko, ampak o tem bodo nekaj več povedali kolegi. Hvala lepa, gospod Koens. Eh, spoštovali ste tudi čas, bili ste zelo jasni, eh, govorili ste o prehodnem obdobju in o jasnih pravilih, ki si jih želite. Sedaj pa dajem besedo vam, gospod Orejli. Eh, ki ste predstavnik Dublinskega eh, pristanišča, torej eh, sedaj imate možnost, da predstavite vaše stališče. Hvala, prihajam iz Dublinskega pristanišča, ki je največje pristanišče na Irskem. Sem inženir. Naš izziv je izgraditi infrastrukturo razmišljati moramo dolgoročno pri tem. Brexit za nas predstavlja ogromno negotovost, s katero se težko soočaš, ko skušaš načrtovati dolgoročno. Skušal bom uh, odgovoriti na pet vprašanj. No, uh, mi smo že veliko razmišljali o brexitu, vsaj potem, ko je gospod eh, Barnier predstavil pet možnosti po brexitu, ko je to eh, usporedil z britanskimi rdečimi linijami, mi več ne razlikujemo v naših mislih med eh, trdim in pa mehkim brexitom, mi mislimo, da je brexit brexit in na osnovi tega načrtujemo. Nimamo nobene alternative. Kaj se bo zgodilo v političnem uh, smislu je drugo vprašanje. Mi se moramo pripraviti na najslabše in upati na najboljše. Takšna je naša pozicija. Smo izven uh, moči političnega vpliva, moramo se osredotečiti predvsem na infrastrukturo našega pristanišča. No, upoštevajoč to, smo skušali eh, začeti načrtovati fizično infrastrukturo, ki jo bomo potrebovali po Brexitu v Dublinu. To ni nobena raketna znanost, ampak eh, to moramo zastaviti pravilo, moramo se osredotočiti z eh, zdravstvenimi eh, storitvami, z um, um, imigracijskim uradom, z trgovinskimi uradi in tako naprej. Se pravi, vse skupaj moramo začeti načrtovati in poskrbeti za to, da bo to pripravljeno do marca 2019. Če tega ne bomo potrebovali, potem bo vse skupaj. Eh, še boljše, ampak eh, boljše je, da to imaš in tega potem ne rabiš, kot pa da tega ne bi imeli, če bi se izkazalo, da bomo potrebovali eh, te, to infrastrukturo. Kaj pomeni Brexit za Irsko? Osredotočil se bom na rdeče številke. Sam bi posodobil številke, ki jih je gospod Dorsman predstavil prej, ko gre za obseg v Dublinu. Dublin ima že tranzit neevropskih izdelkov, Eh, v glavnem ti prihajajo preko Rater, Rotterdama v eh, Dublin. Ehm, marca se bo to čez noč spremenilo iz 200 eh, tisoč na en milijon. Na to se moramo pripraviti. Po Brexitu bo Dublin še naprej glavno pristanišče za uh, Irsko, 88 odstotkov Roro storitev eh, poteka preko Dublinskega pristanišča, eh, veliko jih gre potem naprej v britanska pristanišča, v Liverpool in tako naprej, veliko tega pa gre tudi v evropska pristanišča. Oktobra lani lahko vidite našo uh, tovorno ladjo. Eh, ki deluje med eh, Dublinom in Rotterdam, eh, Rotterdamom. Imamo 8000 um, metrov. Irish Ferries je pravkar začela operirati s to ladjo. Um, gre za povezavo med Dublinom in pa Sherburgom. če ste tukaj zaznali kak trend, eh, je um, Irish Ferris napovedala tudi uh, pomembno pot med Dublinom in Hollywoodom. Um, ehm, že sedaj pa imamo tudi neposredne povezave med, povezave med kontinentalno Evropo in pa Irsko, Dublinom in to je trend, ki bo verjetno v prihodnosti še bolj prisoten. Uh, opravičujem se za majhen tis na tem posnetku. Spraševali ste o potencijalnih spremembah zakonodajne pokrajine po Brexitu. Zakonodajna pokrajina je pravzaprav enostavna. Gre za petkratni porast. Uh, um, pravzaprav se bo pojavila nova carinska industrija. Do leta 1992 smo to imeli na Irskem, potem je vse skupaj izginilo, kar tega več nismo potrebovali. Uh, tako da, kar se nas tiče, je enotni trg britanski proizvod, takrat so bile identificirane vse ovire za trgovino, Eh, no, potem v zadnjih letih se to vse skupaj močno poenostavilo, ampak eh, sedaj se bo to, eh, ta trend nažalost spet obrnil, kar je obžalovanja uredno. Kako bo Brexit vplival na naše načrte v naslednjih petih do desetih letih? Pravzaprav bo to imelo skoraj ničen efekt na naše načrte. Um, Za 17 odstotkov se bo povečalo prebivalstvo Irske, s tem se bo povečal tudi volumen trgovine. Eh, izzivi v Brexitu so um, tako kratkoročno gledani, da ne um, predvladajo nad dolgoročnimi infrastrukturnimi načrti, ki jih imamo v Dublinskem pristanišču. Eh, potem naslednji posnetki, s tem sem želel povedati samo to, da imamo velike infrastrukturne eh, izzive, če želimo, da bi Dublin bil še naprej eh, del omrežja TNT. Prosto se bomo morali ukvarjati z kakoročno realnostjo Brexita, v 57 tednih se bo to že pokazalo. Sam ne zaupam, da ne mislim, da bo v tem času prišlo do velikih tehnoloških sprememb. Če bi se to zgodilo, bi me to zaskrbelo, če se navezujem na to, kar je rekla gospa McKen. Um, ehm, skratka, če pričakujemo tehnološki razvoj, bo to odvisno od pristanišča, od uh, uh, tovornih ladij, customs regulations which are put in place by the Union Customs Code. Od trajektov in tako naprej. Skratka, tukaj gre za neko črno-belo uh, sliko, črno-beli scenarij. Potem, kakšno je naše sporočilo za pogajalske skupine? Tekom našega načrtovanja smo začeli z dialogom, za pristanišči na zahodnji obali eh, Združenega kraljestva oni govorijo o tem, da je njihov problem ta, da nimajo dokončnega dogovora o tem, kakšne bodo zahteve britanske vlade v prehodnem obdobju in pa po Brexitu. Jaz bi od pogajalcev pričakoval predvsem eh, čim bolj gladko prehodno obdobje. Treba je zagotoviti, da bodo britanska pristanišča pripravljena na verjetne posledice tudi na najhujše posledice, čeprav ob tem upamo, da ne bo prišlo do uh, najhujših posledic in da bo rezultat dober. Hvala lepa. Hvala lepa za vašo predstavitev. Sedaj eh, dajem besedo gospodu Letnu. Sedem minut, prosim. Uh, um, Eh, hvala lepa. Nisem prenesel nobenih prosojnic in diagramov, vendar eh, mislim, da bodo moje besede dovolj preprečljive. Mi je Leighton eh, in delujem za združenje pristanišč. Vesel sem, da lahko govorim vam vsem skupaj danes. Moji komentarji so razdeljeni na tri dele. Najprej uvod v AVP in v trgovino, ki jo imamo sedaj z eh, državami članicami EU in državami zunaj EU, eh, potem eh, kakšen je potencijalni impakt na ABP in pristanišča in kako nameravamo mi biti kos tem učinku. Torej, Združenje britanskih eh, pristanišč ABP je največji upravitelj eh, eh, luk, smo v zasebni lasti, združujemo 21 pristanišč in skrbimo za četrtino pomorskega prometa oziroma trgovine. 7,5 milijard funtov prispevamo britanskemu gospodarstvu vsako leto. 45 e, odstotkov naše trgovine poteka z državami članicami EU, 55 odstotkov z neevropskimi državami. E, tu pa prihaja do nihanja, če si ogledamo posamezne pristanišča. ABP eh, skrbi za Southampton, to je eh, prvo eh, pristanišče za avtomobile, drugi največji kontejnerski terminal, drugi največji izvozni eh, terminal. Šest milijard eh, funtov gre v države zunaj EU. 80 odstotkov trgovine poteka z državami, ki so zunaj EU. Eh, potem drugo pristanišče na eh, vzhodni obali, 60 odstotkov je tam trgovine za EU. Eh, tu gre za večino avtomobilov, ki prihaja iz EU, potem druga pristanišča pa imajo Eh, tudi eh, spremljani eh, roro in nespremljani eh, roro. Imigam eh, ima tudi zelo veliko kontejnerjev z EU, eh, torej to je dovolj številk. Kakšen bo učinek Brexita na pristanišča? Eh, domnevam, torej, da bo eh, Združeno kraljestvo zapustilo carinsko unijo, eh, ne bom eh, špekuliral, kakšen bo učinek na gospodarsko rast zaradi vsega tega. Eh, domnevam, da bo obseg trgovine med eh, Združenim kraljestvom in EU odvisen od podočih trgovinskih pogajanj. Eh, tudi ne bom eh, govoril o prednostih in slabostih članstva v carinski uniji. Jaz bom govoril samo, kakšne bodo posledice zapuščanja carinske unije. Kot je bilo že prej povedano, Eh, če zapustimo carinsko unijo, eh, bodo učinki zelo različni od pristanišča do pristanišča, glede na to, koliko tovora dobivajo iz EU. Eh, obstaja skrbi, kakšne bodo učinki za pristanišča za veliko spremljanega RORO prometa iz EU. Tu bo morda prihajalo do zamud, zlasti tam, kjer je eh, malo prostora. Primer eh, za to je pristanišče Dovar in potencijalne zamude eh, v Dovru so prav poreče vprašanje. Mi moramo seveda razumeti, kaj se sedaj dogaja s tovorom, ki prihaja v Združeno kraljestvo iz držav zunaj EU. Zahvaljujoč modernim IT sistemom ugotavljamo, da 1,3 odstotka tovora iz držav zunaj Evropske unije se ustavi eh, zaradi pregleda. 80 odstotkov eh, prav, eh, pregledov upravljajo zdravstveni organi na pristaniščih. Eh, tu gre za živila. Eventualno bo pozneje eh, treba opravljati preglede živali, hrane med EU e in Združenim kraljestvom. morda bo tudi število varnostnih pregledov povečano. Eh, očitno bo število pregledov eh, eh, tako, da verjetno trgovine ne bo prekinjalo. Mi ugotavljamo, da zamude, če se bodo zgodile, verjetno ne bodo posledice določenih praktičnih dejavnikov, nastale bodo zaradi političnih odločitev glede upravljanja meja na obeh straneh. Če eh, Združeno kraljestvo in EU dovolijo prehodno obdobje in v tem razvijajo nove sisteme in imajo pragmatičen pristop, se lahko izognemo problemom kako bomo ravnali glede učinkov e, Brexita pri nespremljanem e, ro roju, e, moramo seveda pogledati, kakšni bodo učinki. Tu bo treba eventualno spremeniti sistem prometa. In uh, naj povem z bolj splošnimi besedami. Eh, sodelovali bomo še naprej eh, z pristanišči po Evropi za ABP. Eh, je to pot, da ponujamo najboljše storitve našim strankam in tudi druge pristaniške službe se strinjajo z nami s partnerji želimo sodelovati naprej, zato da bo naša trgovina še naprej potekala nemoteno. Hvala lepa za vaše besede, spoštovali ste čas in sedaj začenjamo z razpravo. Metoda ping-pong, pet minut. Do, tu dobi najprej besedo gospod Vin van de Kamp. Kdor želi besedo, naj se prijavi zdaj. Vi želite besedo? Dobro. Eh, gospod Vin van de Kamp, prosim. Najprej bi rad povedal, da obstaja v tej hiši majhna, ekskluzivna eh, skupina politikov, ki meni, da je Brexit nemogoč. In vi veste, da tudi jaz sodim med eh, člane te skupine. Eh, najprej bi se ozrl proti gospodu koncu. Eh, to je bolj opomba in kot vprašanje. Rekli ste, da je potrebno prehodno obdobje, da ni treba vsega eh, spremeniti. Nekateri v Londonu poslušajo našo sejo po spletu vendar tu velja načelo eno prehodno obdobje, ne več. Eh, potem eh, eh, vozila Toyote se sestavljajo v Združenem kraljestvu. Ali se ti obračajo na vas, ker jih zanima, kako je z uvozom, ali bo vse preveč komplicirano. Potem pa še nekaj obstajajo ta vozila, ki so zelo pomembna, ki prihajajo iz Združenega kraljestva, ki, pri nas, eh, ki jih pri nas konsolidirajo in potem naprej izvažajo eh, v Čile in podobno. Eh, druge avtomobile, vozila uvažamo preko naših pristanišč, teh je 150 tisoč na leto se opravičujem, ti avtomobili, ki so povezani z Združenim kraljestvom, Uh, od tega je 150 tisoč mednarodnega tovora in to gre preko Zebrügeja. Uh, eh, in tu moramo ohraniti to dodano vrednost. Tu se moramo pogovarjati s carinskimi organi. Uh, Eh, kdaj je uh, vozilo blago v tranzitu in kdaj ne, kdaj, dolo, kdaj se ustvarja dodana vrednost, če uh, vozilo še naprej se stavljajo, obdelujejo in tako naprej. Potem pa vprašanje za gospoda Lajtona. Uh, britanska pristanišča so zasebna, to niso uh, državne ustanove. Uh, ali imate s tem več manevrskega prostora, naprimer za sodelovanje z Dublinom, kot naprimer eh, eh, pristanišča v eh, javni lasti, kot naprimer Zebrüke ali pa Rot Rot Rotterdam. Hvala lepa. Ne vem, kaj imate v mislih, ko govorite o manevrskem prostoru. Večina pristanišč v Združenem kraljestvu je v zasebni lasti, je pa tudi nekaj v državni eh, lasti. Eh, kar zadeva manevrski prostor, nimamo ga nič več, nič manj kot pri drugih. Vsi v tej panogi, ne glede na to, v kateri in večigavi lasti so, so v tesnem dialogu z vlado Združenega kraljestva. Potem pa vprašanje za gospoda O'Reillyja. Blago prihaja preko Dublina eh, v Republiko Irsko in potem gre naprej eh, v Belfast. Kako je s tem? No, to je sedaj eh, velika neznanka prve faze, kako je s kopensko mejo eh, na otoku. To je eh, zunaj moje odgovornosti, to je občutljivo vprašanje, ne vem, kaj se bo tu zgodilo. Veliko blaga prihaja preko eh, Dublina in je namenjeno na Severno Irsko zaradi tega, ker pač ladje prihajajo z jug in od Dublina do Belfasta je samo 160 km in včasih je smiselno, eh, da se eh, razkladajo ladje v Dublinu in tu imamo zelo veliko frekvenco. Eh, torej, mi moramo vzpostaviti strukturo za blago, ne glede na to, odkot prihaja. Mi vsi upamo, da bo meja ostala odprta za ljudi, za blago, za vse nas. Hvala lepa, gospa Andersen, pet minut. Hvala lepa. Gospod Orajli, lepo vas je bilo slišati, vas vse pravzaprav. In veselim se tudi obiska v Dublinu z delegacijo Trana. Eh, stvari niso rožnate za vas vse, eh, vendar eh, imam dvome, da so rožnate za prestanišča v Združenem kraljestvu. Potem pa glede zakonodaje. Zakonodaja o prestaniščih je zelo kontroverzna tu v parlamentu in na koncu smo dobili uravnovešene rezultate, kar je dobro vplivalo na eh, infrastrukturo, investicije, usposabljanje delovne sile in tako naprej. Vprašanje za vas eh, in tudi za gospoda Konca. Eh, če Združeno kraljestvo reče, da noče implementirati te uredbe, da mm, hočejo to zapustiti, tu ne bomo imeli enake možnosti. Kako, uh, kakšne so vaše občutke glede tega? Združeno kraljestvo eh, ima zelo veliko pristanišč, zasebni sektor dobro eh, deluje za Britanijo. V, na Irskem so drugačni modeli, ki dobro delujejo za eh, Irsko. Nič me ne skrbi, da bi britanska panoga negativno vplivala na irska pristanišča. Edina stvar, ki se bo zgodila, so pregledi na meji, o tem sem govoril prej. Strinjam se, za nas eh, so pomembne eh, carinske deklaracije. To pa ni povezano s pristaniščem, pristaniškim sistemom. To je odvisno od eh, vlad, eh, komisije, Evropske unije, odnosov eh, z Združenim kraljestvom. Od tega je to odvisno, kako bo te delovalo. Treba bo videti, kaj treba prijaviti, kolikokrat in tako naprej. Eh, kar zadeva enake možnosti, se vračam na to, kar je povedal gospod Van den Kamp mi ne moremo imeti različnih režimov med nizozemsko, Francijo, Belgijo in Irsko. E, samo glede carinskih pregledov. Gospod Leighton, vi ste očitno zelo optimistični, da bo zakonodaja usklajena, e, da carinski pregledi ne bodo problem. Morda bi lahko pokomentirali naslednje. E, mi bomo tretja država za namene evropske zakonodaje in EU eh, e ne bo tako sproščena glede eh, dejstva, da se carinski pregledi upravljajo na drugačen način. Tu gre za vprašanje blaga, ki se uvaža preko nas kot tretja država iz drugih držav, kjer regulativni standardi niso isti mi prvič niti ne vemo, ali bo prišlo do usklajevanja zakonodaje in zakaj bi morala biti EU sproščena glede tega. No, nekaj stvari. Vse je odvisno od časovnega okvira. Če govorimo o dnevu ena, če tudi nimamo formalnega sporazuma o usklajevanju zakonodaje, bomo pač delali tako kot dan poprej. V praksi eh, ne potrebujemo Eh, takoj takih pregledov. Eh, če pa prihaja do eh, razhajanja pri standardih, ker bomo mi imeli tudi drugačne trgovinske dogovore, bo s časoma treba vzpostaviti take kontrole, vendar zato imamo dovolj časa. Naj ponovim, jaz sem govoril o potrebah. Ni potrebe, da bi prvi dan eh, že uvedli eh, carinske preglede. Pika. Edini dodatni komentar eh, je naslednji. N Pomembno je, da ne dobimo te mase. Eh, mi imamo seveda različne standarde za živila po svetu. Eh, eh, zaradi sedanjega carinskega kodeksa eh, ustavijo uh, v Združenem kraljestvu samo 1,3 odstotke blaga. 80 ali pa 40 odstotkov tega lahko eventualno črtamo. Uh, Če imamo pragmatičen pristop in ne drakonski eh, pristop, eh, nas eh, ni treba skrbeti zaradi tega. Eh, dovar. Eh, glede dovra potrebujemo. Eh, hitre preglede, eh, ki morajo biti maksimalno 15 sekund dolgi, zato da preprečimo eh, velikanske kolone. Vendar pristojni pravijo, da bodo potrebovali dve minuti vsaj za en pregled in to pomeni, da bodo velikanske kolone. Kako boste skrajšali dve minuti na 15 sekund? Ja. Ne morem govoriti za dober, vendar lahko povem naslednje. Pristanišče Dover bo prav gotovo tesno sodelovalo z vlado in našli bodo uspešno rešitev. Ne vem, kakšna bo ta, vendar prepričan sem, da bodo sodelovali in da bodo zagotovili, da se vzpostavi premeren sistem. Temu bi tudi jaz nekaj dodal. Ne verjamem, da ne bo dodatnih kontrol. Tudi če pravite, da niso potrebne, bodo. Ali ste znotraj ali ste zunaj. Zunaj carinske unije boste in boste imeli drug sistem in zato potrebujemo ljudi, usposobljene ljudi. In, eh, eh, sedaj eh, se v regiji pet. Eh, eh, uh, oseb ukvarja z uh, eh, pošiljkami, mi pa bomo potrebovali tisoče. Torej je treba investirati v izobraževanje ljudi, ki bodo lahko vzpostavili tak sistem. No, nisem rekel, da ne bodo potrebne dodatne kontrole, eh, vendar količina kontrol ne bo ustavila sistema prvi dan. To sem le povedal. Uh, Hvala lepa. Sedaj pa gospa Majstner za pet eh, eh, minut. Gospa Jill Evans se pripravlja. Najprej vprašanje gospodu Konsu in gospodu Leitnu. Videti je slabšanje gos gospodarske eh, situacije. Eh, 50 eh, odstotkov trgovine eh, Združenega kraljestva je z EU, 40 odstotkov gre preko pristanišče. Ali ne pomeni, da bo prišlo do zmanjšanja izvoza in ali ne bi eh, uvozne, izvozne kontrole privedle do tega, da bo manj, naprimer, evropskih podjetij v Združenem kraljestvu? Hvala lepa za vprašanje. Najprej bom odgovoril jaz. Ne bojim se. E, opravičujem se za svoje dolgočasne odgovore. Ali se moramo bati ali ne. E, vse to je odvisno od bodočih trgovinskih sporočil eh, pogajanj in sporazumov, eh, ki bodo eh, sprejeti v duhu dobre volje eh, in iskanja blaginje za vse. Vendar, ker imamo tesne odnose s kolegi po EU, tudi v Nemčiji in Siemens je ena izmed naših največjih strank. Torej, glede na to se prav nič ne bojim. no, ne smemo se eh, preveč bati, potrebujemo dobre sosede z dobrimi eh, gospodarskimi rezultati. Mi smo severnomorska regija in potrebujemo dobro gospodarsko situacijo tudi v Združenem kraljestvu. In to ne pomeni, eh, da ne bo prišlo do nihanj kratkoročno. To bo vplivalo na določene sektorje in morda tudi na menjalni tečaj eh, na živilski sektor, tu lahko pride do premikov. V končni fazi pa bo tako, eh, če bo kupna moč v Združenem kraljestvu dobra, bodo tudi lahko več plačevali. Eh, no, sedaj. Eh, sprašujem gospoda Lightna glede britanskih eh, pristanišč, ali bo Brexit neka prednost, eh, ker ne boste upoštevali zakonodaje o eh, pristaniščih. Ja vem, da Združeno kraljestvo ni bilo za to. In drugič, ali bo morda slabše, če ne boste znotraj TNT eh, osrednjega omrežja. Kje vidite več prednosti ali pa slabosti Brexita? Mislim, da nima smisla, da špekuliramo o prednostih in slabostih. Vse je odvisno od rezultata pogajanj, eh, za katerega ne vemo, kakšen bo lahko bi naštel 20 hipotetičnih eh, slabosti ali pa prednosti, zavedamo se tega in vse to uporabljamo za to, da oblikujemo svoje politično prepričanje. Vendar to ni moja naloga danes. Eh, jaz sem tu, da se osredotočim na eh, pretok blaga čez meje in učinek na nj. Naslednje vprašanje je namenjeno gospodu O'Reilliju in Govorila sem z mnogimi prometniki iz Irske, ki se bojijo, da bo Brexit močno vplival na eh, Irsko in sicer eh, na negativen način, da bo vplival na trgovino med Irsko kot članico EU eh, in celinsko Evropsko unijo. Očitno se vi za pristanišča ne bojite ali pa je to lahko problematično tudi za pristanišča. Kolikor sem vas razumela, ne vidite mnogih problemov. To bi bilo seveda dobro. Eh, hvala lepa eh, za to vprašanje. Če pravim, da se ne bojim učinka Brexita, govorim samo o dublinskem pristanišču. Eh, to ne bo dodatne trgovine, to vem. Določeni sektori irskega gospodarstva bodo zelo trpeli. mnoge industrije bodo imeli e, težave. Naprimer, e, živilska industrija bo trpela zaradi negativnega učinka. E, morda bo prišlo do okrevanja čez čas, vendar najprej bo prišlo do negativnih rezultatov za podjetja, do izgubljanja delovnih mest. In poglejmo si tudi industrijo tovornega Eh, to eh, prevoznikov na cesti. Tudi tu bo prišlo do uh, učinkov. Domnevam, da v prihodnje eh, pač eh, prevoz v eh, Združeno kraljestvo ne bo tako enostaven. To bo tako, kot da se peljete na Kitajsko ali pa Afriko. E, taki, e, taka bo e, resničnost. Tu bodo negativni učinki za irsko gospodarstvo, ne pa za dublinsko pristanišče. Mi bomo pač prenesli Brexit, kot smo tudi prenesli krizo 2008. Gospa Jill Evans, pet minut. Gospod Kan se pa pripravlja. Um, uh, Hvala lepa, jaz zastopam Wales eh, in očitno bo tu velik učinek eh, zlasti na Holyhead, eh, ki sprejema velike trajekte iz celotne Evrope in nima fizičnih kapacitet za vse kontrole če bomo imeli trdno mejo. Seveda nas zelo skrbi učinek eh, eh, in skrbijo nas povezave z Irsko. Eh, opravljena je bila preiskava prihodnosti pristaniš v Velsu. In ugotovili so, da bi svobodna pristanišča, eh, svobodne eh, cone bile možnost za krepitev gospodarstva. Eh, to bi bil izhod iz trdnega brexita. Bi to lahko pokomentirali? No uh, ne vem, zakaj sem dal slušalke tu pri tej točki. Uh, yes, I mean, uh, look, I mean, you know, Holyhead uh, is a port type. No, uh, Holyhead uh, ima težave s prostorom, podobno kot Dover. Rad bi izpostavil naslednje. Stvari je mogoče premagati, prebroditi vse je odvisno pa seveda od pristopa vlad na obeh stranih eh, meje. Če bomo imeli posameznika, eh, ki bo ustavil vsak tovornjak, eh, potem bomo imeli problem. Vendar tu gre za izbiro. Ni treba, da bo tako. Hvala lepa, da ste izpostavili vprašanje svobodnih pristanišč to je koncept, ki se je ponovno pojavil eh, v britanskih političnih krogih po odločitvi o Brexitu. To je nekaj, kar si bomo ogledali. Načeloma je to morda način eh, za spodbujanje obnove pristaniških območij. In tu se spodbuja investiranje v proizvodnjo in podobno, v pristaniške dejavnosti. To je morda dobro po Brexitu, da obstajajo ti seznami, eh, vendar mi moramo počakati, kaj se bo zgodilo, preden sprejmamo kakršne koli odločitve. Holyhead eh, je zelo pomemben za Dublin. Holyhead, eh, eh, Dublin predstavlja ta isto razmerje kot Dover Kale v manjšem obsegu. Dokler so ljudje pripravljeni Eh, upoštevati dosedanja pravila, ne bo toliko carinskih pregledov. Ni magičnih eh, eh, rešitev. Treba je storiti zelo veliko. Mi moramo tu imeti vzpostavljen sistem za carinske preglede. To bo seveda izziv treba je veliko načrtovati, vendar mi bomo videli spremembo v naravi naše dobavne verige. Eh, določene dobavne verige, ki gredo sedaj preko Holyheada do Dublina, se bodo premestile na Rotterdam in morda bo tudi manj. Uh, uh, Eh, kontejnerjev eh, in lahko se spremenijo dobavne verige. Torej, to, kar pravim tukaj eh, glede pripravljenosti, je naslednje. Danes imamo procese in sisteme v Dublinskem pristanišču za ravnanje z tovorom, ki prihaja zunaj Evropske unije in ta sistem moramo potem prilagoditi petkratnemu povečanju blaga. Če obstaja pripravljenost, eh, bomo lahko seveda uh, kos temu. Uh, vendar razlika je, ali vzamem jutranji čas ali pa uh, uh, uh, največje uh, Eh, maksimalne prihode. Eh, če si ogledamo operativne komponente, je izvedljivo. Naša edina skrb je, da eh, bomo zmedeni zaradi političnih izjav in podobno pot, eh, post Brexit eh, ni tako negativen za pristanišča. Mogoče glede te prostocarinskih območij ali tranzicijskih območij tu pri carinskih storitvah, tu imamo dva različna vedika. Najprej, če gre za evropsko blago in tu prihaja v Združeno kraljestvo, gre za drugačno situacijo, kot če gre za blago iz tretjih držav preko Združenega kraljestva. Če blago prihaja iz tretjih držav in gre preko evropskega pristanišča na britanski trg, Potem je seveda pomembno videti, kako imeti to prosto carinsko območje, kjer ni carinske deklaracije, kjer imamo začasno prehodno obdobje in gre potem blago naprej. To je zelo pomembno. To že imamo veljavi, ampak ker imamo eno carinsko unijo, je to uredno, ampak v prihodnosti bo to pomembno. Ko gre za blago, ki prihaja iz tretje države in gre v Združeno kraljestvo, je pomembno dvoje. Najprej, da imamo to carinsko deklaracijo, od kraja izvoja iz Nemčije, Francije za velika podjetja, ampak za majhna podjetja pa bo tu veliko dela in mi predlagamo, da bi prinesli blago iz pristanišč in da bi organizirali tam izvoz katerokoli pristaniš ali na celino, da bi to tam organizirali, sicer bo veliko majhnih situacij, ko bo to izginilo, kajti majhne pristanišča ne bodo več mogla urejati tega prevoza. Torej, sektor se bo definitivno spremenil. Veliki akteri se bodo preorganizirali, majhni pa ne, ampak tu potrebujemo takšno območje v pristanišču, ker se lahko pripravimo na izvozne deklaracije in gremo potem na izvoz izven Evropske unije. Hvala lepa. Kolegica Evans. Ne smemo govoriti predolgo, držimo se časa. Tri minute, kolega Hans. Hvala lepa, ne potrebujem treh minut, eh, še krajši bom. Zelo kratko vprašanje imam. Hvala za priložnost, da lahko zastavim ta vprašanja. Gospod Leten, britanski akteri pri nas se bojijo izgube trgovine zaradi poenotenja evropskem trgu. Po rezultatih pogajanj v Združenem kraljestvu bo tu pri izvozu in uvozu kar nekaj velikih izzivov na področju trgovine z Evropsko unijo. Pridružujem se kolego. Kakšne prednosti vidite za britansko trgovanje po izhodu iz Evropske unije? In zadnje vprašanje, ali vidite še kakšne možnosti, da bi zabojniki potem preskočili ta britanska pristanišča? Ja, v običajnih okoliščinah se je zelo dobro pogovarjati z vami, ampak tokrat pa moram še enkrat ponoviti to, kar je sicer že zelo dolgočasno in to sem že omenil. Na nekatere vprašanja ne moram odgovoriti, sicer lahko špekuliramo in to na dolgo in široko, ampak veliko se še moramo naučiti, videti moramo, kaj se bo zgodilo v pogajanji, da bi lahko potem tu odločali o tem, upamo, da bo to potekalo konstruktivno sicer, ampak mislim, da bi bilo bolje, če bi to vprašanje zastavili v prihodnosti. Pravi, čujem se za to, za ta, ta odgovor, ampak upam, da sem pomagal s tem. Ampak, eh, gospod Leton, imamo samo še 57 tednov. Tega se morate zaveti. Hvala. To smo pogosto in pogosto vidimo v medijih, da ura tik taka. In gospoda, gospodu Barnjeju eh, bi rad poslal digitalno uro, da bo razumel, da čas teče, ko me to predvsem moti. Hvala. Kolegica Klun, tri minute. Hvala. Bojim se, da bom tudi jaz omenila to uro in sedaj imamo manj kot 13 mesecev. Ta teden smo slišali, tudi izvršnega direktorja iz prisnišo Rotterdamu, ki je rekel, da se pripravlja na najhujše. Kajti 29. marec 2019 se uh, bliža in Združeno kraljestvo bo izven Evropske unije in treba je seveda predelati vse te storitve. Videli ste, da imamo 55 odstotkov, verjetno lahko delujete tako, kajti do marca bo treba to urediti, sicer bo toliko trgovine izven Evropske unije. Ne vem, ali ste optimistični ali pa mm, ste na naši strani, ampak pravite, da bo to treba urediti regulativno, ampak mogoče to ne bo možno. Mislim, da se moramo pripraviti iz irskega vidika, gledno iz vidika prevoznikov, vseh, ki želijo to rešiti v najslabšem primeru bo prišlo do 29. marca. In kot slišim od članov Združenega kraljestva, želite biti izven carinske unije, izven enotnega trga. Torej, to pomeni tudi drugačne trgovinske sporozume. Torej, mislim, da ste vi bolj optimistični kot drugi. To me skrbi. Rekli ste, da imate dobre odnose z drugimi sosedi, z drugimi pristanišči, to je v redu, ampak to bo šlo za druge regije. in šlo bo za regulativne ureditve, nadzore in to bo treba urediti. Ne vem, kako boste to uredili. Ja. Hvala. Mogoče bi tu podal enostavno primerjavo. Naj poskušam z drugačno. Govorimo o tem, da prihaja do velikih sprememb. Torej, dan pred Brexitom je recimo ta izdelek jagnetine recimo bil posem skladen s vsemi evropskimi standardi. Dan po Brexitu pa ne več. Ampak kako bi vi preučili ta živila ali drugo? Recimo, če ste pragmatični in če imate pristop, ki temelji na tveganjih potem ni treba, da imate vse te preverbe in drugo, ampak gre za politično izbiro. Mogoče sem nekoliko optimističen tu, ja, ampak to, kar je še posebej jasno, to, kar sem videl danes popovdne, je to, da imamo interes na obeh stranih, da ohranimo trgovino in da imamo še naprej dobro gospodarstvo in mislim, da smo potem lahko optimistični in s tem bo še več trgovine. Vem, da imate lahko drugačno perspektivo, ampak logično je, da če si pogledamo skupne gospodarske interese, potem bi upali, da bi imeli razumne rezultate. Najpomembnejše pa je nekaj in tu ne gre za to, ali smo optimisti ali pesimisti. Gre za to, da tu ne sledimo temu, da bi imeli kaos na mejah, če smo izven Evropske unije. To ni smiselno. Če bi res prišlo do tega, bi do tega prišlo zaradi politične presoje in ne zaradi drugega. To je vaše mnenje. Kolikor jaz prav slišim, upate in si želite, da bi bilo to bilo dobro, ne načrtujete pa vsega. Ja, oprostite, ja, seveda to, kar slišite od kolegov, v katerem koli poslu je to, da imate cel niz scenarijev in je potem razumno načrtovati za vse scenarije. Ampak mislim, da je ta uh, možakar iz Rotterdama to zelo lepo povedal, ne gre za pobožne želje, mi uh, imamo tu tudi utemeljene komentarje. Kaj želim reči? Mislim, da obstaja razloge za optimizem, vsekakor. Prosim, kolega Daly. Ja, vi imate besedo. Hvala. Ponovno. Glede carinskih formalnosti, veliko smo slišali o tem, gospod O'Reilly je to omenjal, da imamo novo industrijo, ki se bo tu pojavila, torej po mojem mnenju bo to veliko uh, potrate pri energiji in denarju, ampak uh, to bo nujno potrebno. Mislim, da ste pesimistični glede tega, glede zamud, do katerih bi lahko prišlo. In kot ste rekli, bo to treba urediti v 57 tednih. Gospod Guns je omenjal digitalno platformo v pristaniščih, s tem bi lahko rešili veliko teh formalnosti lahko bi se skušali izogniti tem zamudam in tem dodatnim škodam, do katerih bi lahko prišlo. Kje smo torej? Smo v pesimističnem scenariju, optimističnem scenariju. Digitalizacija formalnosti bi lahko rešila veliko stvari, da bi se izognili te pričakovani škodi. Če se smemo odzvati, tehnologija, digitalni procesi, vse to bo seveda Eh, pocenilo sedanje presežke in to, kar imamo. In tu se nenihno vračam na poročila Pavla Čečinija iz leta 1999. Ta italijanski ekonomist je ocenil, da so odprave meja zelo dobre za Evropsko unijo. In sedaj vidimo nasproti tega. In upamo, da bo tehnologija pomenila da bi bil znesek režijskih stroškov zminimiziran, ne pa da imamo dodatne režijske stroške v teh dobavnih verigah. In glede predhodnega vprašanja, razmišlja sem o tem, kakšna je narava Evropske unije. Evropska unija je pravni konstrukt. In mogoče je jagnetina v ponedeljek ista kot v torek, ampak zahteve glede jagnetine pa so posebno drugačne v ponedeljek in torek. In to je pomembno pri prevozu in to je realnost. V Dublinu se moramo pripraviti na to, na realnost teh fundacij Evropske unije in notnega trga. Zaradi teh temeljev to sploh deluje. Mogoče, če smem, bi nekaj dodal. Če primerjamo to situacijo in to je pomembno tudi recimo za presnejše kot je Rotterdam, tudi na odprtem morju, na celini, kratkih, dolgih razdaljah. Mogoče smo potem na kratkih razdaljah nekoliko razvajeni, ker imamo Evropsko unijo, in že nimamo digitalizacije. Torej, v morskih pristaniščih se mora to zgoditi z brexitom ali brez. Pri drugi strani imamo na odprtem morju to že urejeno. Torej, na nek način je to tudi priložnost, da se osredotočimo na to. Ampak to ne pomeni, da bo to lahko pravočasno izvesti. Sveda ne. Hvala lepa. Kolegica Foster, tri minute imame, imate, ja? Vi? Ja. Zelo nahitro, predsedojoča, zelo nahitro. Prostite, gospodje, zamudila sem nekatere predstavitve prej, vedno imamo toliko stvari istočasno, ampak pokomentirala sem predhodno zasedanje. Uh, jaz verjamem tudi, da je kozarec napol poln, če je to ljudem všeč ali ne imeli smo demokratično odločitev in sedaj moramo urediti posledice. Jaz sem med tistimi politiki, ki meni, da moramo najti odgovore. To je naša funkcija in sicer ne bi smeli delati politiki, če ne moramo najti rešitev ali se ne bi potem strinjali z menoj, da gre za politično voljo. Sveda ne dvomim v to, da imamo izzive, ampak istočasno pa ne omenjate še nečesa, koliko dela imamo tu na strani evropskih pristanišč, industrije, zbornic na področju pomorskega prometa in druge, tu imamo tudi združenja, da bi našli načine, da bi olajšali gladek in razumen prehod na sistem po brexitu ob koncu marca prihodnje leto. Prepričana sem, da imamo dovolj možganov, možganske moči tu, panelu, druge industrije, Mislim, da imamo dovolj pametnih glav, da skupaj najdemo rešitve. Se ne strinjate s tem, da moramo biti optimistični glede tega, kljub izzivom. Sicer tu lahko govoričimo dan in noč. In brez konca in kraja. Nihče ne bo želel priti v Evropo ali na Irsko in poslovati z nami. In to ne bo rešitev. Realnost je takšna, kot je. Tu smo. Tako je. In sedaj moramo sodelovati z vladami. In z drugimi kolegi Evropske unije, predstaviti moramo rešitve, da boste vi trgovali tako, kot morate, kajte mi imamo mm, med najbolj učinkovitimi presenišči na svetu, imamo zelo dobra presenišča in to lahko pokomentirate vsi in uh, jaz sem precej optimistična tu. Ja, jaz vedno precej zaupam to, da bomo na koncu uspešni, kot sem rekel. Na začetku mi imamo zgodovinske odnose, še naprej bo tako, ampak sedaj pa situacija ni jasna. Tu je kar nekaj težav, ne vemo, kako bo s tem, kako bo to delovalo. Treba sprejeti odločitev, ampak imamo odločitev, veliko pa negotovosti glede tega, kako to urediti, ali bomo imeli trgovinske sporozume ali ne, kakšno bodo tehnično vprašanje pri carini, kako to izvajati. To je pomembno za nas, da imamo to jasnost takoj, ko se bo dalo. In da imamo vse to. Treba je opredeliti tranzicijsko obdobje. Mislim, da ne bomo pripravljeni na vse te odgovore do srede prihodnjega leta. Uh, yeah, been... Ja, mislim, da smo že po naravi optimistični. Če pretiravamo danes, je pač tako, imamo realnost. V praksi se bodo akteri težko odzivali na zapoznele politične odločitve. Težko bodo storili vse z zamudo. Sedaj se lahko le pripravimo. Danes vidimo dobro, ker je treba se pripraviti na najslabši scenarij, na najboljši scenarij, potrebujemo procese, ampak glede na česa pa sem prepričan, po Brexitu ne bo več trgovine. Vidim le slabe strani, mislim, da to ni kataklizem, videli smo, kaj se je zgodilo na Irskem poletu 2008, mislim, da ne bo to, ampak vidimo negativne posledice, več bo režijskih stroškov, več bo režijskih stroškov, to bo vplivalo na konkurenčnost, tu ni pozitivne plati. Ampak delamo in naši kozarci so na pol polni ali tri četrtine polni in to bo delovalo. Naši pristanišči bomo poskrbeli za to. Ja. Prepričan sem, da so nekateri opazili in da sem to omenjal, jagnetino in drugo, ampak imamo takšne proizvode, ampak želim pa povedati nekaj splošnega. Pravzaprav gre za politično voljo, gre za motivacijo tistih, ki so v pogajanjih. Nobenega dvoma ni, da če govorimo o praktičnih in tehničnih vidikih, se trgovina lahko nadaljuje, lahko raste, seveda. Ampak gre za vprašanje tem, kakšni so cili tistih, ki so v pogajanjih. gospe in gospodje, konec je te obravnave. Zaploskajmo trem gostom za kakovost te razprave. No, jaz ne bom omenjala eh, jagnetine, kajti rada bi jedla manj mesa, če se strinjate. Pak ne gre za to, da smo optimistični ali pesimistični, gre za to, da smo realistični. Za to gre. Za to gre. Vsi smo lahko optimistični, ampak to ne bo prineslo rešitve, s katerimi se soočamo, pred nami so izzivi. Ne glede na sektor, kajti tu smo omenjali tudi zračni prevoz, železniški sektor, imamo pomorski sektor, torej vsi so zaskrbljeni. To je realnost, to je realizem. Vsi si zastavljate vprašanja, kaj se bo zgodilo konkretno. In tudi vi pravite, in to je prvi sklep, vsi se strinjate glede tega, da potrebujemo tranzicijsko prehodno obdobje. Potem pravite še nekaj, kar je zelo zanimivo. Enkrat. Ne bomo se na njih navračali in to ne bomo tega spravili vsake šest mesecev, torej imamo prehodno obdobje, In to nam bo res omogočilo, da bomo videli, kakšne načrte bomo morali oblikovati, ko bo to zaključeno. In potem se strinjate glede različnih vidikov. Torej, ja, če imamo nadzor, je treba olajšati tudi izvanje upravnih vidikov. Tega se nismo menjali, ampak spomnim se tunelov in te razprave. Tu naj bi imeli tudi povečanje obremenitve gre za konkretne vidike. Vi boste morali v pristaniščih nalagati tovar, tudi to so pomembne vprašanja. Koliko časa to nalagati, upravitelji um, mora čakati, vozniki tovornjakov, prav tako. In treba bo uh, jutri videti, kako bo s temi dolgimi kolonami. To je jasno, imeli bomo kolone. In koliko bo to trajalo. V tem prehodnem obdobju treba najti rešitve. To je realizem. In mislim, da je v pomorskem sektorju to pomembno, vsi ste omenjali neko skupno platformo skupnih zahtev. Mislim, da se moramo usesti za mizo, da ne bomo preveč presenečeni zaradi časa, kajti marec 2019 bo prišel že jutri. Hvala vsem, vedno ste dobrodošli tu v našem odboru. Tu imamo predstavnike ljudstva, pomorski sektor je bistven za komisijo. Vidimo se k malu, ne pozabite, da ste dobrodošli tu v odboru. Še enkrat vam lahko zaploskamo za vaš čas in strokovno znanje, kajti z nami ste od začetka popodneva. Hvala vsem. Ali, vous avez aimé le secteur? Ja, če vam je bil pomorski sektor všeč, boste sedaj navdušeni nad letalskim sektorjem. Dobrodošli, gospod Korelis. To je naš strokovnjak za letalstvo Evropske komisije. Allez. Nous continuons. Dobro, gremo naprej. Smo pri poročilu Markusa Piperja. Gre za konkurenco na področju civilnega letalstva. Imamo 288 predlogov sprememb glede poročila Markusa Piperja. Najprej dobi besedo naš poročevalec, potem bomo imeli razprava s pročavci v senci in z drugimi, ki se bodo želeli izraziti. Na koncu bom dala besedo kolegu Kornelicu, ki je tu. Ja, tu je. Nisem ga več videla, spredaj so bili drugi. Tako da boste predstavili svoje stališče poročilo. Gospod Piper, prosim. Hvala lepa, gospod predsedujoča ne bom predolg. Preučil sem predloge sprememb, skoraj 300 jih je. No, to ni preveč. Predlogi sprememb so si vsebinsko gledano precej podobni, so pa nekateri tudi precej kontroverzni. Poskrbeti moramo za to, da bomo imeli v parlamentu konstruktivno besedilo, ki ga bo lahko podprlo kar največ političnih skupin. Gre pravzaprav za vprašanje, v kolikšni meri smo prični do škodnin, če pride do izkrivljena konkurence v letalskem prometu. Treba je doseči tudi ravnoteže v bilateralnih eh, sporazumih in pa eh, možnost posredovanja strani Evropske unije, torej preiskave, če je to potrebno. To so najpomembnejše teme, za katere gre pri poročilu. Eh, no, bi pa raje prisluhnil kolegom iz drugih političnih skupin, zato da se bom lahko še kaj naučil, da bom lažje pripravil kompromise. Drugo srečanje poročevalcev v Senci bo potekalo jutri, tako da je sedaj pravi trenutek za razpravo o tem. Beaucoup, Hvala lepa, gospod Piper. Kolegica. Prus. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Številni kolegi so uložili predloge sprememb, to kaže na to, kako pomembna je ta uredba. Um, dobro je, da večina želi isti cilj, želimo učinkovito uredbo za zaščito naše industrije. Uh, Obžalujem pa to, da nekateri poslanci za to niso tako zainteresirani, da bi torej odpravili eh, prakse nepravične konkurence, skušal nekako razvodeniti to uredbo. Eh, moja skupina eh, tega ne bo dopustila. Veliko obstaja manevrskega prostora za kompromise. Pripričan sem, da, pripričana sem, da bo gospod Piper uspel doseči dobre kompromise. Uh, Eh, no, ko gre za tiste predloge sprememb, ki želijo komisijo odvrniti od tega, da bi preiskala primere nepravične konkurence, pa seveda nimajo nobene možnosti, da bi bili sprejeti. Poskrbeti je treba za to, da bo besedilo dovolj odvračilno, eh, zato da uredbe ne bi bilo treba nikoli uporabiti. Ehm, no, kar se tiče postopkov. Naš predlog spremembe skrajša čas za preiskave komisije, ne postavlja pa nerealističnih rokov. Ne, želim, ne, ne želimo se znajti v situaciji, ker bi komisija po 11 mesecih ugotovila, da je dajala eh, škodljive subvence, potem pa ne bi imela več eh, možnost eh, dokončati sekundarne sekundarnih postopkov, zato ker bi že nastopile počitnice. To ni v interesu nikogar. Eh, no, seveda pa ne smemo tudi zastavljati standardov za tretje države, če ti ne veljajo tudi pri nas. Ta inštrument ni uh, namenjen temu, da bi odpravili neželeno konkurenco. Gre za to, da želimo okrepiti uh, letalsko industrijo v Evropski uniji, ob tem seveda ne smemo škodovati proizvajalcem letal, letališčem, predvsem pa ne smemo škodovati potnikov. V zračnem prevozu smo v Evropski uniji v situaciji, ko si ne smemo dovoliti, da bi nas tretje države izsiljevale. Če nam kdo želi škodovati, mora spoznati vso strogost naših inštrumentov. Hvala lepa. Kolegica Foster, prosim. Hvala lepa predsedujoča. Prijeli smo kompromise gospoda Pipra. Dopoldne je potekal sestanek poročalcev v senci, ampak komentirala bi nekatere vedike, tu vidimo kar nekaj bojazni glede smeri. Glede področja uporabe se zdi, da želijo kolegi vključiti ne le prevoznikov, ampak tudi upravitelje letališč, potem tudi zračnih prostorov in vseh drugih, ki urejajo zemljsko skrbo in vse drugo. Ne vem, kam gre to, kaj ti mi že imamo uredbe in direktive in vse to je že zajeto. Jaz sem imela občutek, da gre tu za letalske pravoznike, ne pa za preostali del industrije in tam že imamo akte, da to je že urejeno. Mogoče lahko to pojasnite, komisija, kako je s tem. Toliko glede področja uporabe. Glede sporov tu vidim razlike med dvostranskim dogovorom in dogovorom o odprtem nebu. Če imamo dvostranski sporozum, ne vem, med Nemčijo in recimo med zalivskimi državami, imamo dvostranske sporozume in potem so mehanizmi reševanja sporov že zapisani v dvostranske sporozume. In to urejata obe države članice. Ne vem, ki bi tu lahko komisija posegala to. Ne gre za odprto nebo. Če pa imamo odprto nebo, imamo recimo EU in ZDA in je komisija organ, ki se pogaja o tem, potem mora države seveda vedno biti vključene, ker so vključene tudi, če gre za odprto nebo. In tu imamo potem organe. In potem komisija ni tisti organ, ki to ureja. Mislim, da moramo to, to ločevati. Mislim, da komisija potem ne more biti vključena v običajne dvostranske odnose. To ni negotovosti, mislim, da ni. Eh, tudi pristojnosti za to. Če pa imamo recimo potem te kritike in gre to lahko naprej in se to določi, potem, če komisija meni, da je treba imeti tudi kazni in kot smo to videli, recimo gre to, da bi začasno ukinili pravice do letenja in ukinitve sloto, ne, komisija nima pravice tega početi, kajti pravice niso dodeljene strani Evropske komisije, to se vreme državami. Imamo tudi ločene uredbe, ko gre za slote. Ne vem, nisem prepričana, kako je s tem, mogoče bo komisija to osvetlila. Kaj pa smo storili? Skušali smo urediti to uredbo, želeli smo vzeti ven predloge spremem, potem grožnje glede poškodb in drugega. Lahko imamo bona fide pritožbo in to je v redu. To lahko uredite, lahko gre se naprej s tem, ampak ne moremo pa potem tega urejati kar tako. Potrebujemo dejstva. Konkretna dejstva. In komisija ni tista, ki bo šla eh, na, na te preiskave, če je nekdo podal neke prazne domneve. V srčju imamo konkurenčnost, kot tudi povezovanje. Imamo zelo dobre trgovinske odnose s samimi državami, s katerimi imamo te sporazume. In da bi se potem nekdo kar tako spomnil na nekaj takšnega, To bi lahko škodovalo. Mislim, da nas to res skrbi. In še nekaj na koncu, kot sem rekla, jutri bomo imeli dober sestanek. In tu imamo vlogo parlamenta. Ne morete imeti mehanizem reševanja sporov, ne morete imeti komisijo, ki potem pravčuje neke pritožbe, ne vem, trgovinskem dvoru ali druge, in potem imamo še politične vplive člani odbora niso tisti, ki bodo sedaj vplivali in to tudi politiki ne. Ne morete se opletati v pritožbe, ne vem, nekih držav članic o nekih pravicah glede prometa. To je posem izven naše domene delovanja. In da bi komisija potem poročala, da bi povedala tudi, kakšne so bile podrobnosti, ali ne bi potem nalagali neke kazni, to bi bilo posem neprimerno in s tem bi potem bili v zelo težki pravni situaciji. Tudi, ko gre za eh, korporacijske pravne omejitve, bi tu šlo pri podajanju takšnih informacij. Komisija nima pristojnosti, da bi šla v tretji državi, da bi prosila za te informacije te države o njihovem delovanju. Tu gre lahko za neko dobro voljo, če nekdo želi kaj deliti prostovoljno, ampak komisija nima teh pristojnosti v tretjih državah. Mislim, da moramo to vrniti nazaj na pravo mesto. Ali je to dobra konkurenca, ko imamo sporazume z drugimi deli sveta, s tretjimi državami, imamo zavezništvo, ne pozabite, imamo zavezništva. Imamo zavezništvo in zavezništva. Ali želimo imeti to, ali pa želimo to vzeti iz tega in potem bi na koncu lahko tu povzročili veliko škode. Tudi sloves Evropske unije in potem bi bili zaprti za poslovanje, kajti nekateri ljudje in organizacije ne bi želeli poslovati. Ne gre za pošteno konkurenco. Mi hočemo pošteno konkurenco, vsi si to želimo, ampak mislim, da to ni prava smer tem poročilu. Hvala. Merci, eh, Gospod Telička. Eh, Hvala. Gospod predsedujoči. Dobili smo prve osnutke predlog, eh, predlogov kompromisov, jutri bomo prvič razpravljali o njih. In um, morali si bomo prizadevati za dogovor. Želel bi spregovoriti o predlogih sprememb in njihovi logiki. discuss it in a broader forum. So first of all, I think najprej. Pomembno se mi zdi zagotoviti komplementarnost med dvema inštrumentoma. Uh, Um, in sicer gre za, ko, za uredbo 868 in pa dvostranske sporazume. Treba je zaščititi poslovne interese naših letalskih družb. Vse um, skupaj mora biti pregledno, potrebujemo ustrezen časovni okvir. Vse skupaj je lahko usklajeno z dvostranskimi sporazumi, ampak ne moremo pa poslati takšnega signala, čež, da ne glede na bilateralne sporazume, tako ali tako eh, lahko nadaljujemo s preiskavami v okviru 868. Ne, oboje mora biti komplementarno, paralelno. Če bi nekdo zaradi bilateralnega sporozuma potem zavlačeval postopke, potem bi nas to seveda spravilo v težave. Skratka, treba je poskrbeti za komplementarnost. Drugično, o tem sem najprej želel spregovoriti na koncu, ampak vseeno bom kar taj podal nek komentar. Tako v tem odboru kakor tudi v parlamentu se morda ne strinjamo glede določenih vidikov. Morda nekdo želi višjo stopnjo zaščite, nekdo je bolj občutljiv, drugi manj. Morali pa bi se strinjati glede naslednjega. Postopki, preiskave morajo potekati na tehnični ravni. Imamo institucijo, ki je odgovorna za to in logika tega besedila temelji na instrumentih za zaščito trgovine. To smo že dolga desetletja preverjali, to dobro deluje. In zato moramo tukaj slediti tej logiki, pa tudi postopkom. Torej, bistvenega pomena je upoštevati tehnično naravo teh preiskav. Če ne, bo prihajalo do politizacije teh preiskav. Se pravi, po eni strani ja, zaščita, varstvo, pravočasni odziv, skrbno in strogo, ampak istočasno moramo tudi um, početi to, uh, kar nam gre dobro od rok interesi unije. Tukaj ne gre za definiranje interesov unije. Interesi so že določeni in imamo tudi zakonodajo, kjer so ti interesi določeni. Treba je poskrbeti za postopke, v skladu s katerimi lahko komisija na ad hoc osnovi odločila o tem, kaj je treba narediti za to, da so uresničeni interesi unije. To mora biti tukaj logika. zame je poleg eh, ohranjanja pravične konkurence bistveno naslednje vprašanje. Oprostite, nekoliko sem izgubil rdečo nit. Da, vprašanje povezljivosti. ne, želim, eh, ne želimo, da bi se zgodili da bi se zgodila nekakšna tekma med velikimi in manjšimi letalskimi podjetji. Želimo predvsem zagotoviti povezljivost, povezanost v pravičnem okolju. Potem so tukaj pomembni tudi postopki, časovni okvir, ampak vse to je izvedljivo. Eh, no, potem treba je poštevati tudi specifične značilnosti tega sektorja in če bomo vse to naredili, potem bomo prav gotovo lahko prišli do dogovora. Moramo pa upoštevati integriteto, filozofijo skupnostnega prava. To že imamo, ni treba, da na novo izumljamo toplo vodo, gre samo zato, da moramo to pravo prilagoditi sektorju. In treba je seveda še zagotoviti komplementarnost prej omenjenih inštrumentov. No, ko sem si na hitro ogledal kompromisne predloge spremem, pa bi rekel samo to, da nas čaka težja naloga, kot sem v osnovi pričakoval. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Pri tem. Uh, dosjeju gre za zagotovitev um, pravične konkurence, pogoji morajo biti enaki za vse akterje na trgu, ne glede na to, ali so evropski ali ne. Ne smemo dovoljevati nepravičnih koristi zaradi skritih subvencij ali pa drugačnih goljufi. Želimo, da bi Evropska unija imela dober regulatorni okvir, ki bo spoštoval in spodbujal pravično konkurenčnost in potrebujemo ustrezne inštrumente za izvajanje tega. Hvala, gospoda Lunde. Ja, tudi jaz sem prosil za besedo. Če nihče več ne želi besede, se bom oglasil jaz. Zelo na hitro. Potem bomo dali besedo komisiji nasplošno najprej. Pravzaprav gre za instrument trgovinske obrambe, kot imamo tu pri drugih temah, drugih sektorjih. Torej, načelo je to, da imamo sedanjo določbo, ki se nikoli ni uporabljala, je zato neučinkovita, ker ni operativna. In zato imamo to revidiranje pravzaprav. In zato imamo tudi poročilo gospoda Pipra. Edina težava, ki je tu splošna in lahko vidim poročilo, je ta, da imamo različne vidike pri podrobnostih, ampak tu imamo kar nekaj podrobnosti, in predlogov spremem, s katerimi naj bi razveljavili učinkovitosti določb. In sicer preko operativnih pripomp. Torej, kaj to pomeni? Kako to urediti, da se bo to lahko izvalo? Recimo, da bi se vrnili na dvostranske sporazume. Recimo, da bi povečali roke. Komisija bi lahko potem imela težave. Kolegica Foster je to omenjala da bi potem posegala v tretjih državah, se to je šala. V mednarodni trgovini imamo to razpravo in interese Evropske unije so pomembni. Lahko imamo eh, tudi interese uh, unije, ki so lahko ogroženi in tu imamo potem lahko določene pristojnosti na kitajskem. Torej, imamo nekatere ukrepe, ki to veljajo, ampak operativno to ni sicer dejavno, s tem pa naj bi slekli te določbe. In tu se pojavlja pravo vprašanje. Mislim, da tega ni treba obravnati tak način. Tu gre za povezovanje. Tu smo prej omenjali. Zelo dobro vidimo, kaj se dogaja. Imamo letališča ali držav. Imamo države, ki imamo velike korporacije, ki delujejo na svetovni ravni. Tu imamo lahko ukrepe, s katerimi naj bi zmanjšali posledice tudi na bližnjem vzhodu je to pomembno. Torej, gre za operativne ukrepe do teh podjetij in mislim, da gre za povezovanje, ampak tu ne moremo pozabiti na ukrepe obrambe, ko gre za področje trgovine Evropske unije, ko gre za podjetja. Torej, bolje je, da naštevamo v tistih državah, tistih letališčih, kjer ni mednarodnih prevoznikov, ki bi delovali na državni ravni bolje je, da se pogovarjamo znotraj držav članic, znotraj Evropske unije, kot pa izven unije, glede tega, kako urejati težave v povezovanju pri nas. Bolje to remo pri nas, kot pa da bi ščitili tuje interese. Mogoče bi tu lahko celo plačali ceno asimetričnih ukrepov in nelojalne konkurence. Torej mislim, da mora biti poročevalec tu zelo pozoren glede vseh operativnih vidikov tem predlogu. To je bilo sestavljeno prav zato, za operativni načrt, da bi lahko pomagali pri teh ukrepih za časne prekinitve, tu imamo tudi druge pripombe, da bi potem pozabili na operativnost določb, da bi se vrnili na to, kar smo imeli prej. To sploh ni bilo operativno prej. Mislim, da je v tem težava. Dobro. Gospod Kornelis, dobite besedo. Nihče več se ne oglaša. Komisija, prosim. Uh, Hvala, gospod predsedujoči. Lep pozdrav sem članom odbora. Ja, veliko sprememb je bilo uloženih, pozorno smo jih preučili. Številni izboljšujejo besedilo, nekateri grejo tudi v nasprotno smer, kakor je to opisal gospod Rike. No, verjetno boste na sestanku poročevalcev v senci nekako lahko spravili te različne struje. Samo nekaj pripomb, če dovolite, pred razpravo poročevalcev v senci, najprej v zvezi z eh, izvedljivostjo tega inštrumenta. Pri tem se moramo najprej zavedati, da to mora biti nekaj, kar je izvedljivo, sicer ne bomo dobro pravili našega dela. Ena izmed točk, ki predstavlja novost v primerjavi z preteklimi razpravami, torej gre za rute, za poti, za katere bi veljala ta uredba. Neki predlog spremembe predlaga, da bi obseg izvajanja omejili na povezave med mesti. It, it is, uh, uh what, the... S tem zanikamo realnost delovanja letalskega sektorja. To ni sektor, v katerem bi leteli samo od A do B. In ko um, letite recimo v ZDA, ne letimo samo direktno iz Brusla v eh, New York, ampak iščemo vse mogoče povezave. Gre torej za povezave, če bi vse skupaj otem, utemeljili na let med mesti City Pairs, potem bi s tem omejili delovanje tega instrumenta. To bi nas vrnilo k stari uredbi, ki je imela to vrstne omejitve in zaradi tega ni bila najbolj izvedljiva. 98 in 99 sta predloga spremembe, ki bi zmanjšala izvedljivosti uredbe. Potem bilateralni dogovor med državami članicami. To je pomemben del razprave, to bo pomemben del mm, tudi razprave v svetu. Mi smo dobili pravni na svet, pravne službe komisije in pa sveta. Oba sta potrdila, da je predlagana uredba združljiva z eh, dvostranskimi sporazumi med državami članicami. Kako to ugotavlja tudi predlog komisije. Eh, tukaj nam seveda pomaga cela vrsta varoval, ki smo jih vključili v besedilo najprej. Noben ukrep ne more biti sprejet na podlagi uredbe, ki bi pomenil, da mora Evropska unija ali pa kakšna država članica kršiti svoje mednarodne zaveze. No, in potem še, če država reši uh, nek spor v okviru bilateralnega sporazuma, potem seveda ni potrebna, da komisija potem sprejema nadaljne ukrepe. Te varovalke so bile vključene v predlog in uh, pravna služba je zagotovila, da je to torej potem uh, komplementarno in združljivo med seboj. Potem eh, želim podariti tudi to, da ta inštrument predstavlja dodatno urednost. Um, ehm, tudi, če obstajajo bilateralni sporazumi. Številni bilateralni sporazumi namreč ne uh, omenjajo odprtih in konkurenčnih trgov in zato jih ne moremo uporabiti pri reševanju problemov na tem področju. Prav tako nimajo vedno jasnih postopkov reševanja sporov. Tako da to se nas tiče vseh evropejcev. Potrebujemo evropski inštrument, s katerim bomo lahko reševali spore, tudi v primeru, da so sklenjeni bilateralni sporazumi. To je popolnoma v skladu z evropskim trgom, ki ima seveda tudi zunanjo dimenzijo. Eh, no, seveda moramo upoštevati tudi mm, dejstvo, da je treba vedno izčrpati možnost reševanja sporov v okviru bilateralnih sporov. To menja kar eh, nekaj eh, predlogov sprememb 27, 28 in tako naprej. S tem bi ta uredba postala težko izvedljiva. Pravzaprav preprečujemo tistim državam članicam, ki tukaj želijo Evropski pristop, da bi to naredile. Eh, Kaj ti mm, izčrpanje možnosti v okviru bilateralnih sporazumov ni koncept, ki bi bil vedno jasen. Potem še tretje področje, um, povezljivost, konektiviti, To je zelo pomemben vidik tega predloga. Treba je zagotoviti, da bodo trgi še naprej odprti, konkurenčni, treba zagotoviti veliko število ponudnikov in ponudb na trgu. Tudi, eh, ko gre za izvajanje inštrumenta, Eh, ko gre za ukrepe, moramo upoštevati vidik povezljivosti in to je zajeto v konceptu interesov unije. To je nekaj, kar obstaja tudi pri drugih inštrumentih za eh, zaščito trgovine in to nam omogoča sprejem ukrepov, eh, ki ne bodo vplivali na širše gospodarske in trgovinske interese Evropske unije in širše regije. Gre tudi za vpliv na podjetja in potrošnike v Evropski uniji. Tukaj obstajata dve stopnji pri teh postopkih. Preden se odločimo za preiskavo in preden se odločimo uh, za sprejetje ukrepov, če bo to potrebno. Predtem bomo vedno sprejeli uh, preverjanje vpliva na interese unije in predtem moramo vedno upoštevati vidik povezljivosti. To ne sme postati dodaten kriterij za to, da se nekdo pritoži. Uh, pritožbe morajo obstajati samo v primeru nepravičnih praks, eh, praks, ki izkrivljajo trg, samo to je lahko osnova za pritožbo. Eh, Povezljivost sama pa ne more biti kriterij za pritožbo, kako je to bilo predlagano v predlogu spremembe 89. Še dve točki, potem bom zaključil. Časovnica. Tukaj menimo, da moramo imeti na voljo dovolj časa za ustrezno izvajanje preiskav, treba zagotoviti ravnotežje med um, hitrostjo preiskav in pa poglobljenostjo in kakovostjo raziskav. Preiskav, prostite. In pa še vprašanje um, mehanizma sprejmanja končnih odločitev. Tukaj moramo. Um, tukaj mora komisija ostati tista, ki sprejme končno odločitev, tako je tudi na drugih področjih trgovine, na ta način tudi zaščitimo države članice pred nepotrebnim pritiskom. Um, če se torej odločimo, da bo komisija tista, ki bo sprejela končno odločitev, tako je tudi na drugih področjih konkurenčnega prava. Uh, torej, gospa predsedujoča, toliko z moje strani, želim vam plodne razprave med poročevalci v senci jutri. Hvala lepa, gospod Kornelis. Besedo bom sedaj dala našemu poročevalcu, gospodu Piperju. Prosim, beseda je vaša. Ja, ja eh, zdi se, da je komisija zelo zaskrbljena, da bomo v parlamentu eh, kaj zafušali, glede na dolžino njihove predstavitve, bi lahko tako mislili. Naj se odzovem na to, kar so rekli kolegi, strinjam se za gospod Kros iz eh, SD. Tudi v ELS-u ne želimo, da bi ta uredba bila na kakršenkoli način razvodenena. Um, uredba mora ostati močna. Strinjam pa se tudi z predstavnico EKR. Ne smemo pretiravati z posredovanjem ne smemo posje, posegati v gospodarske sektore, ki pri tem ne igrajo nobene vloge ali pa področja poslovanja. Tudi kar se tiče vloge Evropskega parlamenta, to, da bi se sedaj umešavali v eh, prometno politiko držav članic, tukaj sem kritičen, tukaj bi morali narediti korak nazaj. Uh, in eh, morali bi bolj zaupati v to, kar počne komisija. Zdi se mi pa že potrebno, da potem komisiji dodelimo ustrezne pristojnosti. Boljše je, če se z tretjimi državami, od katerih so nekatere tudi totalitarni režimi, uh, Eh, pogajamo kot Evropska unija, kot pa da sklepamo dvostranske sporazume z partnerji, ki so včasih močnejši od nas in potem lahko uveljavljajo interese, ki niso, ki potem škodijo interesom Evropske unije. Strenjam se tudi s tem, kar je povedal gospod Telička iz Alde. Problema ne smemo preveč spolitizirati osredotočiti se moramo na tehnične vidike. Vse skupaj ne smemo, vsega skupaj ne smemo spolitizirati in pošiljati napačnih signalov. Eh, skrbno moramo poiskati najboljše ubeseditve, uh, In potem tudi ne bo takšnega zgražanja, ki sedaj prihaja iz nekaterih držav članic. Všeč mi je bilo tudi to, kar je povedal predstavnik zelenih, fair and equal so rekli. Eh, ja, eh, zato si bomo prezdevali tudi jutri na sestanku poročevalcev v senci in pripričan sem, da nam bo uspelo doseči dobre kompromise. Eh, Hvala lepa, gospod Piper. Naj spomnim. 20. marca bo glasovanje. In nadaljujemo z našim delom, ostajamo pri letalstvu in imamo izmenjavo mnen s komisijo o eh, letnem poročilu za leto 2016 o izvajanju uredbe številka 300 skozi 2008 o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva. Gospod Carlos Mestre, tukaj ste, dobrodošli. Ste, ne delajte kot Filip Cornelis. Dajem vam pet do deset minut, zato da bo še čas za razpravo z našimi kolegicami in koleni. Prosim, eh, eh gospod Cornelis, prav zgotovo razumete šalo. Gospod Carlos, beseda je vaša. No, jaz sem vedno eh, želel delati kot Filip eh, Cornelis, vendar ne danes. Hvala lepa. Eh, skušal bom biti kratek. Mislim, da je dokument jasen na osnovi um, uredbe 300 skozi 2008. Vedno pripravimo poročilo skupnih pravil na področju varovanja civilnega letalstva gre za rezultate ne samo inšpekcij, ki jih izvaja komisija, ampak eh, predstavljamo tudi pregled političnih dogodkov, ki eh, veljajo za preučano leto, torej v tem primeru 2016. Poročilo ponovadi predstavimo nekoliko prej, ampak glede na uh, um, notranji pregled, smo se letos uh, odločili, da bomo počakali na notranje revizije držav članic, zato ta zamuda pri predstavitvi poročila. No, prav gotovo pa smo zaradi tega dobili bolj jasne številke, ki jih lahko najdete na koncu števila, na koncu um, strani 4, ko gre za uh, spremljanje skladnosti. No, povdariti moramo, da je eno izmed orodij, eh, člen 15, ki nam omogoča, da letališče izključimo iz eh, področja One Stop Security, dokler letališče ne odpravi pomankanje pri zagotavljanju varnosti. Uh, v letu 2016 nismo uporabili tega člena, vse pomankljivosti so bile odpravljene nemudoma. Tiste, ki so zahtevale več časa, pa so bile pospremljene z ustreznimi ukrepi, zato da smo lahko še naprej zagotavljali ustrezen nivo varnosti. V kontekstu sodelovanja z tretjimi državami, torej predvsem tistimi, s katerimi imamo skupne standarde, torej gre za Kanado, ZDA, Črnogoro in druge, tudi tam izvajamo inšpekcije, čeprav tega ne imenujemo inšpekcije, ampak to imenujemo obiski. Obiskali smo nekatera letališča v tretjih državah, predvsem v ZDA. ZDA je eden izmed najpomembnejših trgov in tudi tisti, s katerimi imamo tesno sodelovanje. Ne samo, ko gre za skupno pomoč, za medsebojno oceno, za usklajevanje naših aktivnosti, ampak tudi pri usklajenem ukrepanju znotraj mednarodne skupnosti, zlasti v okviru IKO. Leta 2016 smo videli tudi sprejem resolucije ZN o varnosti v letalstvu. To je pomembno, kaj ti kaže na pomembnost dela, ki ga upravlja IKO eh, in pa z njim povezane organizacije. Gre za to, da želimo zagotoviti, da bodo varnostni standardi ustrezno prilagojeni, da bodo temeljili na tveganjih in da bodo učinkoviti. Um, V tem smislu je IKAO usmerila nekaj več prizadevanj uh, v povezavi s tem, tudi o podpori komisije in pa Evropske unije. Kar se tiče političnih pobud, bi želel izpostaviti delo v povezavi z tehnologijo in pa časovni načrt oziroma roadmap na tem področju. Tukaj uh, imamo močno angažiranost ne samo držav članic, ampak tudi drugih deležnikov, letališč, uh, proizvajalcev. Na ta način lahko zagotovimo, da tehnologija odigra ustrezno ulogo, ulogo, ki jo mora odigrati. In da se lahko zanesemo tudi na druge sisteme za zagotavljanje varnosti. Uh, No in pa potem je tu pomembna še neka tema, sicer gre za zaščito javnih prostorov. Eh, no seveda smo imeli eh, marca 2016 napade v Bruslju in veliko dela je bila vključena v to, da bi identificirali rešitve za vprašanje, kako zaščititi prostor, ki mora ostati odprt, ki mora, kjer mora potekati prosto gibanje in kjer morate nekako postopoma zagotavljati varnost. Komisija v zvezi s tem opravila kar nekaj eh, dela. S pomočjo držav članic smo analizirali situacijo. Eh, to je naredila tudi TSA v ZDA. Prišli so do podobnih eh, zaključkov glede tega, kakšno je lahko to več stopensko uvajanje varnosti v odprtih prostorih. No, um, napotil bi vas tudi k dokumentu, ki je precej obsežen in seveda sem pripravljen odgovarjati na vaše vprašanje. Hvala lepa. Gospod Marinesko dobi besedo, prosim. Hvala lepa, gospa predsednica. Seveda je ta eh, vidik varnosti zelo pomemben in nova osnovna uredba govori o tem. Zelo veliko razprav je bilo o tem, ali bo eh, Evropska agencija vključena pri tem. Sprašujem komisijo, ali ve, zakaj so države članice proti vključitvi Evropske agencije na tem področju, ne na vseh področjih, ki jih pokriva eh, uredba 300, temveč skoraj pri vseh vidikih. Seveda gre za vprašanje terorističnih napadov. Mi potrebujemo harmoniziran, usklajen pristop. Ne govorim o dejstvu, da potrebujemo nekoga, ki bo šef eh, varnostnih pregledov. Ne, mi potrebujemo harmoniziran pregled eh, oziroma pristop po celi Evropi. To je pomembno tudi za izmenjavo informacij in ukrepov, ki bi lahko temeljili na skupnem pristopu. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Marinesko, gospa Prus, prosim, beseda je vaša. Ja, vielen Dank. In den letzten... Eh, hvala lepa. Zadnja leta so pokazala, da moramo stvari izboljšati pri varovanju eh, v področju letalstva. V Bruslju smo se lahko prepričali o tem novem varnostnem konceptu. Postalo mi je pa jasno, da moramo skrbeti za kakovost in izobraževanje zaposlenih. Tehnika nas ne mora zaščititi na vseh področjih. Zanima me ocena komisije o smart security na letališčih imam mešane občutke. Seveda je treba eh, kontrole optimirati, po drugi strani pa gledam eh, eh, kritično na sisteme, ki eh, sortirajo potnike po določenih karakteristikah. Eh, eh in eh, tu se naprimer upošteva vedenje pri potovanjih, nakupovanju in podobno. Potem ocenjevanje tretjih držav. V prvem delu govorite o ocenjevanju letališče in tu govorite o letališču Džakarta. Ali eh, imate še druge projekte za ocenjevanje letališč v tretjih državah eh, za bližno prihodnost? To bi bilo to. Hvala lepa, gospa Foster, beseda je vaša. Eh, hvala lepa komisiji za obsežne povratne informacije. Eh, bila sem prvotna eh, poročevalka po 11. septembru in imeli smo tesne stike z američani v zvezi s tem vprašanjem. To, kar smo tedaj naredili, je bilo koristno in mi pa vemo, da morajo vse države IK spoštovati to uredbo. E, e, to je kriterij, e, ki ga moramo upoštevati. E, torej, grožnje so se deloma spremenile. Napadi ne potekajo samo v zraku, temveč eh, tudi na kopnem. To je tudi velik izziv. Treba je seveda preverjati zaposlene. To je treba razširiti. Države članice morajo to določiti. Tu ne gre samo za zaposlene v zraku, temveč tudi na eh, kopnem. Eh, tudi teroristi so postajajo bolj fleksibilni. O tem smo se že večkrat pogovarjali. Sicer pa mislim, da ste se res zelo trudili. Na ključna preverjanja na letališčih eh, so dobro delovala. Eh, vi niste napovedovali svojih obiskov. Vaša naloga je, da preverjate, ali obstajajo pomankljivosti in da nacionalnim organom pomagate izboljšati situacije. Torej, eh, zame gre za naslednje vprašanje. Kako obravnavati potnike. Mi ne eh, delamo profilov eh, potnikov, to je preveč politično korektno in to je velika napaka. In Nemogoče je, eh, koliko časa zgubljamo na, kot potniki na uh, letališčih. Uh, in države članice in komisija morajo najti načine za redne potnike. Morda želijo potniki dati dodatne informacije svojim vladam za to, da bodo šli hitreje skozi kontrole, ker ne predstavljajo grožnje. Eh, poglejmo si, eh, sedaj je res grozno potovati in celo ljudje, ki gredo na dopust, eh, so bili včasih veseli, da gredo na letališča in včasih hočejo kaj kupiti, pa ni časa, ker se vse zatakne pri pregledu. Seveda imamo te izzive, vendar te preglede moramo opravljati bolje. Eh, tehnologija igra svojo vlogo, vendar potrebna je politična volja, potrebne so informacije, vse moramo zbrati za to, da vidimo, kako eh, urediti stvari. Vendar komisija, vem, da upravljate odlično delo eh, in da sodelujete dobro z nacionalnimi organi in imate našo podporo. Gospod De Grande, prosim, beseda je vaša. Hvala, gospod predsedujoča. Prosite, da sem zamudil. Bil sem na neki drugi seji. Eh, to seveda ne pomeni, da me poročilo ne zamuja, ne, zam, ne zanima. Jaz se, se že dolgo ukvarjam s tem, bil sem, pripravil sem mnenje o skanerjih, to smo pripravili že pred dolgimi leti. No in vse skrbi so se pravzaprav materializirale. Vsi vemo, da živimo v burnih časih, da preprosto več nimamo nadzora nad tem in tudi državljani čutijo ta vpliv. Imamo na tisoče beguncev po vsem svetu. Ehm, istočasno skušamo braniti evropske vrednote, soočamo se s problemom eh, terorizma, potem uh, imamo globalno globalizacijo in pa mobilnost, ki predstavlja hkrati velike priložnosti in pa velike izzive. In seveda je bistvenega pomena pri tem varnost. Varnost je pomembna za naše državljane, ki jih skrbi terorizem. Seveda pa naši državljani ne želijo, da bi zaradi tega omevali njihovo svobodo ali pa mobilnost. letalstvo je statistično gledano še vedno eden izmed uh, najbolj varnih prevozov, ampak v glavah ljudi je letalski prevoz ranljiv in občutljiv. Uh, no, ne smemo dopustiti, da bi. bila potreba po varnosti in pa temelj svoboščine in pravice v protislovju. Ampak kako lahko zagotovimo to ravnotežje? Močno smo napredovali na področju varnosti, recimo imamo center um, v Evropski uniji za boj proti terorizmu, ampak še vedno obstaja tukaj veliko grožen, um, teroristi si izmišljujejo vedno nove načine modus uh, operandi. Eh, imamo tudi nov predlog v zvezi z ETIAS, torej sistem vstopa in izstopa. Države članice pripravljajo tudi svoje sisteme PNR eh, na podlagi direktive o PNR. Seveda pri tem igrajo bistvene, bistveno vlogo tudi letalske družbe. Vsi ti sistemi so pomembni za zagotavljanje letalske varnosti, ampak ne gre samo za informacijske sisteme. Treba je zagotoviti tudi to, da bodo ti sistemi med seboj povezani, da bodo komunicirali med seboj. Želimo si, da bi povezali med seboj uh, carinske sisteme, uh, varnostne sisteme in pa sisteme za nadzor nad begunci. Eh, Evropska agencija za letalsko varnost je zastavila eh, varnost kot svojo prednostno nalogo, predvsem gre tukaj za eh, kibernetsko varnost. Letalstvo je pomembna stična točka, ne samo zaradi mobilnosti državljanov, ampak tudi zaradi tega, ker predstavlja veliko varnostno grožnjo. Potem, želel bi zastaviti naslednje vprašanje. Ali Eh, komisija pripravila kakšen mm, predlog v zvezi z certifikacijo eh, varnostnih sistemov na letališčih. Jaz mislim, da bi morali tukaj eh, hitro napredovati. ne moremo dopustiti, da še vedno obstajajo varnostni problemi in so zaradi tega naši državljani eh, zaskrbljeni. Eh, tehnološke rešitve pravzaprav že imamo. Eh, tukaj je bilo rečeno, da imajo, da državljani nimajo možnosti kupovati v duty free shopih zaradi prestrogih varnostnih ukrepov. To ni spremljivo. Saj imamo druge mehanizme za preverjanje varnosti, ki so popolnoma eh, zaupanja uredni. V tej dihotomiji varnosti in svobode ne smemo dovoljevati, da bi izgubili svobodo zaradi varnosti. To je nespremljivo za naše državljane. Potem, zanima me tudi, kakšne ukrepe pripravljate za to, da bi izboljšali izmenjavo informacij med obveševalnimi službami držav članic. Tukaj je bilo rečeno, da je najboljše jamstvo za zagotavljanje varnosti informacije. Pogosto, ko pride do terorističnega napada, se razve, da so pravzaprav obstajale informacije o tem, pa eh, niso prišle do, pravi, do pravega mesta, čeprav bi lahko te informacije le preprečile napad. Treba je izboljšati izmenjavo informacij med obveševalnimi službami. To v tem trenutku ni ustrezno. Ko sem jaz pripravil mnenje o skenerjih, je bila pomembna naslednja tema. Želeli smo, da bi ustrezno zagotovili tudi varstvo podatkov, Eh, za državljane. Danes smo pa pripravljeni eh, žrtovati celo zaupnost podatkov. Tukaj treba napredovati in treba je eh, tehnologijo podpreti tudi z ustreznimi sredstvi. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod De Grande, gospod Kun, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča. To je zelo zanimiva tema, ki nas od Lokrbija zaposluje v odboru za promet. Gre za vprašanje, kako lahko zaščitimo državljane eh, ne zgolj v Evropi, temveč vse eh, letalske potnike, kako lahko jih lahko spravimo varno od eh, izhodišča na destinacijo. Eh, o te smo razpravljali na različne načine, prepovedali smo eh, tekočine, razmišljali o telesnih skenerjih, o poteku osebne kontrole, ne glede na to, ali obstaja kak register, v katerega ste v pisani, govorili smo o povsem neutralnih pregledih, marsikaj smo opravili uspešno, naprimer eh, detekcija kovin, eh, eh, mamil, eksplozivov je mogoča, tudi konsistenco tekočin lahko preverjamo z visoko razvito tehnologijo, vendar občasno je potrebno eh, tudi eh, zorčenje, profiling in podobno. Eh, kombinirani poleti, se pravi, leti s potniki in tovorom so dejavnik, ki ga moramo bolj upoštevati in biosenzorika tu igra določeno vlogo. Eh, če ki Foster to ve, pomislimo na K9. Luis, to ti tudi veš. Potrebujemo usposobljene eh, pse. Potem na tovornem letališču Charles de Gaulle eh, načrtno jemljajo vzorce iz kontejnerjev, ki jih potem preverjajo. Eh, Kar je pa za nas tudi še pomembno in česar ne smemo pozabiti, je naslednje. Obstajajo eh, kontrole za zaposlene, eh, se pravi za tiste, ki delajo v eh, letališču. Tudi te moramo preverjati, zato da oni ne bodo predstavljali tveganje za varnost. Sedaj sem zgubil nit. po drugi strani ne, moramo seveda eh, preverjati dobavitelje. Eh, potrebujemo seznam eh, varnih dobaviteljev, naprimer časopisa, blaga za duty free. Vendar tudi to je treba močno in natančno spremljati, zato da tu ne bo nastala neka varnostna vrzel. E, mislim, da smo napredovali pri našem delu. Večkrat smo imeli tudi situacijo po terorističnih napadih, e, ko Eh, osebe posnemajo atentat, ko se maskirano pojavijo eh, na letalu eh, s kakšnim črnim paketom in tu morajo biti tudi ekipe letal usposobljene, da vedo, kako ravnati. Ni dovolj, da se samo preverja stvari na zemlji. kaj početi, ko se pojavi nekaj sumljivega. E, torej, to poročilo je zelo pomembno, ker močno učinkuje. E, naši državljani morajo vedeti, da ko vstopajo v letalo, da so varni. Hvala lepa, gospod Kun. Carlos Mestre, gledam vas, prosim vas za zaključek in da tudi odgovorite na zastavljena vprašanja. Prosim, imate pet do deset minut. Mislim, da je to več kot dovolj. Eh, hvala lepa, poskušal bom biti kratek. Naj izpostavim določene specifične zadeve v zvezi z EASO. EASA eh, e ima svojo vlogo zlasti za uh, uh, načrtno varovanje, uh, ki je prikrojeno potrebi. Tudi komisija in države članice imajo svojo vlogo, naprimer pri kibernetski varnosti. To je tudi tema, ki jo želim izpostaviti. Obstaja občutek, da določeni elementi varovanja, da so odvisni od uh, varovanih informacij, uh, zaupnih informacij, ki so uh, Eh, v rokah eh, obveščevalnih služb in dosti krat tu nimamo učinkovitega načina obravnave teh informacij. Eh, torej, komisija je začela govoriti z EASO, da ugotovimo, kako lahko najbolje sodelujemo za to, da bi zagotovili, da bi elementi varovanja uh, šli po eh, pravih kanalih eh, in mi moramo izkoristiti vse elemente, eh, ki so nam na voljo. Pogovori gredo v pravo smer. Naj odgovorim uh, uh, na vprašanja napadov na letališčih. Eh, eh, tu se zastavlja vprašanje zaščite zaposlenih in potnikov. Tu nimamo ene rešitve za vse, nimamo ene tehnologije, ki bi eh, predstavljala rešitev. Potrebujemo večplastni pristop, ki je učinkovit. Imamo različne elemente, ne samo zaposlene, tudi Javnost se mora zavedati vloge, eh, ki jo igra za varnost. Eh, gre za izmenjavo informacij ne zgolj med napadom, temveč tudi pred napadom. Eh, veriga komunikacije mora biti jasna, jasni morajo biti postopki, če se zgodi napad. To, uh, mi moramo tudi informirati o zaščiti na letališču. V Zaventemu smo videli, da se je najprej razširil perimeter za nadzor. Eh, samo nekaj metrov od terminala ni prava rešitev. Mi potrebujemo rešitve, ki omogočajo pretok potnikov, eh, ne sme prihajati do koncentracije potnikov, kajti ta koncentracija je tarča sama po sebi. Eh, potem eh, gospa Foster, gospod De Grandes. Mm, ni dovolj preverjanje ozadja, treba je upoštevati eh, notranjo grožnjo. Mi moramo celovito gledati na vprašanje notranje grožnje in tudi tu potrebujemo več eh, plastno rešitev. Ena sama rešitev ni primerna za vse. Potrebujemo sistem, ki bo učinkovit. zlasti moramo nadzorovati spremembe v motivaciji ljudi, ki so povezani ali z zaposlenimi, ki so povezani z dobavitelji ali kakorkoli že. Potem gospodu Kuno bi rad povedal naslednje tisti, ki delajo v letališču, so eh, predmet nadzora. Takoj, ko dobijo več, eh, jih nadzorujemo. Eh, isto velja za dobavitelje. Tudi blago, ki pride na letališče, se preverja. To so že obstoječi sistemi, ki jih moramo še razvijati naprej. E, in tu se zastavlja filozofsko vprašanje. Kaj lahko storimo za prihodnost? Sedanja situacija ni vzdržna. Prišlo bo do povečanja prometa in potnikov. Moramo iskati nove rešitev in diferencijacija potnikov je lahko opcija, vendar bodimo previdni. ne smemo ničesar naslepo podpirati, eh, kajti eh, pojavljajo se tudi operativni problemi in lahko se pojavijo nove renljivosti. Mi moramo biti zelo previdni in zaradi tega tesno sodelujemo z deležniki in sicer letališči, eh, proizvajalci. Mi iščemo sistem, ki bi lahko deloval. Isto velja za uporabo informacij. Saj veste, uredba o varstvu podatkov je v EU eh, bolj eh, stroga kot drugot, torej mi moramo poskrbeti, da dobimo eh, informacije, ki jih lahko uporabljamo na področju varovanja prometa. Ne smemo dopustiti, da bi nevarni ljudje z negativnimi nameni vstopali v naša prevozna sredstva. Potem pa še kibernetska varnost. Mislim, da je to zelo pomembna eh, tema. Ta tema ni specifična za promet in letalstvo. Mi moramo izkoriščati vse, kar obstaja danes na področju eh, ustrezne direktive, mi moramo pogledati, eh, kateri ukrepi so potrebni Eh, za letalstvo. Mi moramo videti, katere specifične ukrepe lahko sprejmemo. Še besedica o certificiranju varnostne opreme. Upam, da bomo pri tem doseju napredovali hitro in da bomo našli rešitev in da bomo lahko napredovali pri, po mnenju komisije, izredno na pomembnem eh, dosjeju. Tu so pomembne tudi države članice in izmenjava informacij. Eh, to se razvija zelo dobro. Eh, ocene tveganja v komisiji v eh, DG Home eh, so usklajene tudi s službami v državah članicah. Torej, te stvari želimo s časoma še izboljšati. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Mestre, za vaš odgovor. To je komaj začetek, kajti to je, bila prv, to je bilo prvo posvetovanje, prav gotovo boste še eh, prišli. Eh, sedaj bomo končali sestanek, naslednja seja bo v ponedeljek 26. februarja od 15. ure naprej. Eh, želim vam prijeten teden do tedaj in upam, da se bomo srečali na hodnikih. Hvala lepa, vidimo se k malu.